Ja. Spoštovane kolegice in kolegi, razpravljali bomo o razmerah v Nigeriji. To je razprava o aktualnih temah. Lepo pozdravljam rimsko-katoliškega kardinala Načkofa, Džona Olorunfemija Anajekana. On je kardinal Načkof Abuđe. Eminenca, prihajate iz Nigerije. To je sedma najbolj, eh, oziroma sedma država na svetu z največ prebivalstva. In eh, za seboj imate več eh, nasilnih konfliktov in razlogi za nje so različni. Imate politične probleme, etnične težave, gre pa tudi za dostop do nafte v delti Nigra. Največja grožnja za politično stabilnost pa izvira iz nasilja fundamentalnih islamističnih e, skupin iz severa. Ustava jamči svobodo veroizpovedi in verstva. Toda 12 držav v islamističnem severu e, je e, uvedlo šarijo za kazenske primere in obstajajo razmisleki, ali obstaja povezava med temi uh, fundamentalističnimi skupinami in uh, uh, Al-Kaido iz Magreba. Ne, uh, Nigerija uh, tudi krši človekove pravice oziroma je obtožena za to. Um, to vključuje tudi zunajsodne uboje. In rešitev konflikta bo zahtevala reševanje problema v, na severu. Eh, treba pa je rešiti tudi brezposelnost in pa revščino. Politično vzdušje pred volitvami leta 2015 je zaznamovano za napetostmi in pa za velikim razkolom med severim, severom in jugom. Eh, eminenca, današnja izmenjava mnen, predstavlja priložnost za to, da bolje spoznamo položaj v Nigeriji. Hkrati pa nam lahko predstavite tudi eh, svoje predstave o prihodnosti države. Hvala lepa, da ste z nami in eh, veselimo se vašega mnenja. Much, Hvala lepa, predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil organizatorjem eh, tega srečanja. Zadovoljen sem, da bom lahko nagovoril ta prestižni odbor. Predvsem pa bi se rad zahvalil odboru za zonanje zadeve za povabilo sem in eh, hvala lepa, da mi boste prisluhnili. Evropska unija ima svoje vire eh, informacij o moji državi. Tega se zavedam. In prebrali ste kratek povzetek in ta jasno kaže, da ste dobro obveščeni o temah in perspektivah o moje državi. In to mi daje pogum, da nadaljujem imate ambasade v Abuji in Evropska unija ima svoje predstavništvo v Nigeriji. In uh, imel sem že priložnost, da sem se srečal z njimi. Uh, vesel sem, da vam lahko podam informacije. Vem tudi, da mediji pokrivajo Nigerijo čeprav številni med nami obžalujemo, da svetovni mediji eh, pokrivajo zgolj naše probleme, ne povedo pa ničesar o naših prizadevanjih a, za to, da bi rešili te probleme. In v tej luči bi rad dobro izkoristil to priložnost. v desetih minutah vam bom poskušal govoriti iz vidika verskega vodje. Sem katoliški načkov in v Nigeriji živim že celo vrsto let. In bil sem del naših bojev in pa prizadevanj zato, da bi obvladovali spreminjajoče se razmere in pa da bi bili kos izzivom v naši državi. Naj še enkrat povdarim. Eh, v Nigeriji imamo več verstev rekel bi 50-50, 50, 50, 50 odstotkov kristijanov in pa 50 eh, odstotkov muslimanov na nacionalni ravni. Imamo 160 milijonov ljudi in polovica eh, teh milijonov je muslimanov, polovica pa kristijanov. Toda to ni eh, uravnoteženo porazdeljeno po našem ozemlju. Rezultat je sledeč v nekaterih eh, delih države imamo prevladojoče krščansko prebivalstvo, v drugih delih eh, pa prevladojoče muslimansko prebivalstvo. Ni pa nobenega dela Nigerije, kjer ne bi bilo predstavnikov obeh verstev. To pomeni, da je Nigerija prevladojoče muslimansko-krščanska skupnost. In na ta način živimo skupaj že dolgo. In še vedno menim, da sobivamo skupaj. Sedaj pa bom spregovoril o islamskem terorizmu. Seveda, imate ravno to najbolj pred očmi in uh, tudi sam uh, o tem razmišljam. Naša država je kompleksna. Naj vas spomnim na mit desetih um, slepih, slepcev, ki so šli pogledat eh, slona. Vsak se je dotaknil enega dela slona in vsak je dobil eh, svoj različen uh, vtis in isto lahko rečemo tudi o naši državi, odvisno od tega, kakšen pogled imate na zadevo. Uh, drugačne poglede boste imeli uh, na našo državo. Ne glede na to, pa imamo občutek, da sta pred nami dva velika izziva. To je korupcija na eni strani in pa nevarnost na drugi strani. To ni nič novega, ampak eh, ta dva izziva sta danes posebej pomembna. Vse to je izziv za vlado, za upravljanje in vlada se mora etablirati in eh, dokazati, da je sposobna obvladati probleme. Kar se tiče korupcije, lahko rečem samo sledeče. Imamo eh, korupcijo na visoki ravni uradnikov v moji državi. In korupcija pogosto ni kaznovana. Morda tudi zato, ker je pogosto zakonita oziroma vsaj ne krši zakona. Vlada govori o tem in vlada je organizirala posebne agencije, ki se borijo proti korupciji. Ampak zaenkrat še čakamo rezultatov. Videli bomo, ali bo kos problemu eh, pri viru samem. Mi, eh, verski vodje, želimo prispevati k temu boju. Kajti vemo, da ima korupcija tudi moralno in pa duhovno razsežnost. In to od nas zahteva, da se pridružimo prizadevanjem. Če so naše prizadevanja obrodila sadove, pa je težko reči. Kar pa se tiče negotovosti, nevarnosti, ne povem to. Mi smo že imeli konflikte in to verjetno velja za vse države. Tudi Evropa ima za seboj svojo zgodovino konfliktov v preteklih stoletjih pri nas poznamo etnične konflikte oziroma eh, ti konflikti so obstajali še pred časom kolonializma in eh, eh plemena so se borila proti drugim. To pa se na nek način nadaljuje, na nek način še danes. Imamo, uh, imamo zločine, eh, kazniva dejanja, kot so naprimer ropi in tako naprej, s katerimi pa se premalo ukvarjamo. Imamo pa za seboj tudi verska nasprotja, verske konflikte. Člani ene vere se včasih eh, zapletajo v krvave konflikte. V preteklosti pa te konflikte niso bili povsem verski. Ampak, kot je že omenil predsedujoči, pogosto so posledica manipulacije verskih identitet se strani tistih, ki imajo svoje razloge za to, da želijo strani med seboj spreti. Poleg tega je tako, da etične, etnične eh, spremembe se prekrivajo z verskimi eh, razlikami in stare plemenske vojne lahko um, postanejo vojna med uh, kristijani in uh, muslimani. In to se dogaja danes. Vera pa, oziroma religija, je zelo močen del realnosti. To je nekaj dobrega, če se dobro uporablja. Žal pa je tako, da je to tudi nekaj zlega, če pade v slabe roke. In prezadevanje verskih vodi v Nigeriji gredo v tej smeri, da bi prevzeli odgovornost. Prakticiramo različna verstva, ampak to moramo početi na takšen način, da bo do vere del rešitve problema, ne pa, da bodo razlog za probleme. Naj spregovorim o posebnem primeru islamističnih eh, terorističnih dejavnosti na severu oziroma v severovzhodnem delu Nigerije. Ti pa se širijo tudi v druge dele države. Naj povem, da je ta poseben pojav našo državo presenetil. Sedaj so se verski konflikti prenesli na različne ravni. Imamo a, samomorilce, imamo teroristične dejavnosti, kjer prihaja do nediskriminatornega ubijanja. In dejstvo je sledeče. Po eni strani ta skupina trdi, da je muslimanska in trdi, da je cilj, cilj ta, da bi celotna Nigerija postala uh, muslimanska, uh, Po drugi strani pa imamo tudi sledeče dejstvo. Ciljajo kristijane in pa krščanske a, interese na. A, Zdaj, v precejšnji meri. Posledica je ta, da izvajajo velik pritisk nad krhkim ravnotežjem dobrega odnosa med kristijani in muslimani v moji državi. Izziv, ki je pred nami, je ta, da storimo vse, kar je v naši moči, zato da bi obvladali dejavnosti te skupine, tako da bi nehali ubijati nedolžne ljudi. Hkrati pa moramo konsolidirati naša prizadevanja za to, da bi izgradili državo, narod, ki nima druge možnosti, kot da um, sobiva, da, živi, da ljudje živijo skupaj. Nikoli se ne bo zgodilo, da bodo kristijani, oziroma stvari je treba eh, pripeljati tako daleč, da kristijani ne bodo mogli nikoli zauzeti celotne države in isto mora veljati za muslimane. Obsojeni smo drug na drugega. In to je lahko tudi nekaj pozitivnega, to je lahko tudi ploden način za sobivanje različnih pripadnikov verstem, ki imajo veliko skupnih stvari, ki si delijo vrednote in pa izzive, s katerimi se soočamo. V nekat nekaterih delih oziroma ponekod je tako, da politiki še poslabšajo razlike med različnimi verstvi. Kajti eh, uvedli so naprimer eh, pravni sistem šarijo in po mojem mnenju in pa po mnenju številnih ljudi je to v nasprotju z določbami iz naše ustave. To je bilo omenjeno že na začetku. Namreč, da v Nigeriji ne bo um, religiozne države. In sedaj ta ustavna uh, razprava še kar traja. Boko Haram nas je presenetil. Presenetil je tudi vlado. Vlada je potrebovala dve leti, da je našla način, kako ravnati z skupino zelo odločenih in krutih ljudi, ki enostavno ubijajo nigerijske državljane. Včasih odziv ni tako učinkovit kot bi človek pričakoval. Obstajajo obtožbe, da vlada mm, ravna prekruto in včasih so ti očitki utemeljeni. Po drugi strani pa ima vlada velik problem. Včeraj, preden sem odpotoval, sem slišal, da je prišlo do bitke med vladnimi enotami in pa med nekaterimi terorističnimi skupinami. Ti so zauzeli neko vas in so državljane uporabili eh, kot človeški ščit. Rezultat pa je strašna tragedija. Več kot sto ljudi je izgubilo življenje. In to me skrbi. To ne skrbi samo nas, krščanskih vodij. Ehm, Kristijani so bili zelo prizadeti, ponekod so bili pregnani. Torej, to me ne skrbi samo kot eh, verskega vodja, to pa me skrbi tudi kot Nigerice, kajti vsako eh, življenje oziroma življenje vsakega človeka v Nigeriji eh, mi je pomembno. Prosili ste me, naj spregovorim tudi o tem, kaj bi lahko bil up za prihodnost. Moje trdno prepričanje je, da je dovolj razlogov za to, da smo prepričani o sledečem. Če bomo ravnali prav in če si bomo prizadevali v pravi smeri, bomo lahko obnovili dobro upravljanje in pa mirno okolje v naši državi. Tako da bomo končno lahko zagotovili, da bomo vire v tej državi in pa ljudi uporabili za pozitiven razvoj v državi, tako da se bomo lahko uh, premikali hitreje oziroma da bomo dosegli hitrejše napredke kot ta hip. In mislim, da je to moč doseči ne glede na razlike med eh, etičnimi skupinami in verstvi ali pa plemeni, ampak ravno zato, ker obstajajo te razlike, ki lahko postanejo eh, viri za rešitve. Upam, da bo Evropska unija še naprej nadaljevala s dialogom eh, z to in pa z, za mojo in pa za drugimi verskimi skupinami v državi. Kajti nimamo a, eh, priložnosti, da bi se z vami srečali doma. Morda vaš mandat ne pokriva dialoga z verskimi skupinami, ampak eh, morda je čas, da prelagodite svoj mandat tako, da boste lahko slišali stvari iz našega vedika. In naj sklenim sa sledečem. Evropska unija kot telo in pa v. Uh, smislu držav članic je pokazala velik interes za našo državo in je tudi obsežno prispevala naši državi, tako finančno kot tudi na druge načine. In tako se bo tudi nadaljevalo. Upam, da bomo nekoč dosegli tudi to, da bodo vaši viri dosegli tiste v državi, ki prispevajo k izgradnje države s svojim strokovnim znanjem in pa tiste ljudi, ki si prizadevajo za sobivanje v naši lepi državi Nigeriji. Sedaj pa bi zaključil. Morda imate zame še kakšna specifična vprašanja sedaj bi se raje ustavil, kajti pravzaprav bi lahko govoril še dve uri o svoji državi. Bog vas blagoslovi. Grazie molte. Najlepša hvala. Imam pet govorcev na svojem seznamu. Najprej gospod Belte. Čau. Oh, what the heck? eminentie hartelijk dank voor uw. Eh, Vaša eminenca, hvala lepa za vaš zelo zanimiv in uravnotežen prispevek. Torej, hvala za vašo predstavitev. Mislim, da je to morda zgolj na ključje, vendar včeraj sva s kolegom Docom, s kolegico Docovo govorila o žrtvah in srečala sva se z določenimi žrtvami, ki so bile žrtve grozodejstva v severu, na severu vaše države. Videla sva posnetke tisočev, Eh, smrti, do katerih je prišlo na sredo države zaradi dejavnosti Boko Harama. Naj vam povem, da sem protestant in v moji državi kristijani so solidarni s situacijo uh, eh, kristijanov v Nigeriji. Imam nekaj vprašanj za vas. Glede na to, kar sem včeraj slišal in videl glede pregona kristjanov, če lahko temu tako rečem, torej za pregon kristjanov v severovzhodni Nigeriji. Govorili ste o dveh eh, groznih rečeh v vaši državi, torej o korupciji in o pomankanju varnosti zaradi verskega nasilja. Govorili ste o nekaznovanosti. In včeraj smo dobili uh, vtis, da je res veliko nekaznovanosti, ko gre za kazniva dejanja, ki so uperjene proti kristjanom na severovzhodu Nigerije. Vi ste pomemben član rimsko-katoliške cerkve. Ali imate kakšen politični vpliv na to, kar se dogaja, da bi to vrstno nasilje zaustavili na severovzhodu države? In potem še nekaznovanost storilcev tudi če jih areterajo, se zdi, da te storilce preprosto spustijo brez obtožbe, brez obsodbe. In nigerici so nam povedali, da tudi varnostne sile v Nigeriji so polne članov Boko Harama, torej kako imamo potem sploh lahko nek dober pristop, da bi lahko strli to organizacijo? Kaj bi lahko naredili vi ali pa vlada, uprava, da bi prekinili s tem ver verskim nasiljem? Potem drugič, zdi se, da obstaja načrt, da bi podali amnestijo 26 aktivistom Boko Harama, da bi na ta način zmanjšali nasilje. Kaj menite o tem načrtu? In za konec naj vam zaželim eh, čim več sreče v vašem zelo težavnem poklicu. Mm, mm, Naslednji govorec, gospod Kelem, izvolite. Tante gracije, prezidente. Hvala, gospod predsednik. Eh, Eminenca, cenimo informacije, ki ste nam jih podali glede situacije v Nigeriji, gre za informacije iz prve roke. In mislim, da moramo eh, se zavedati, da v zadnjih 13 letih je ogromno ljudi umrlo zaradi verskih razlogov. Če sledimo statistike v zadnjem letu, lani 9. aprila je bilo umorjeni 36 ljudi v Kaduniji. 28. oktobra okoli 50 ljudi je bilo umorjenih pred Mašo in številni so bili ranjeni. Zdi se, da v Nigeriji vsako leto imamo več ducatov takšnih masakrov, kot je bil tisti prejšnji teden v Bostonu, vendar o njih nič ne vemo. In to je zelo zaskrbljujoče. Ko govorimo o Boko Haramu, moje vprašanje je, sedaj so aktivni že več kot ducat let. In kdo jih podpira? Kako so lahko tako vplivni in kako lahko izvajajo to vrstno versko oziroma kulturno čiščenje? In pod kakšnimi pogoji bi lahko verske skupnosti mirno sobivale? Omenjali ste tudi korupcijo in splošno klimo glede nekaznovanosti. In sprašujem se, kaj lahko storimo skupaj, kaj, kako lahko mi vplivamo na izboljšanje situacije, da bi spodbujali vladavino prava in kaj bi vi lahko storili glede tega. Grazie mille. Hvala. Madame Gomez. Gospa Gomez, izvolite. Um. Vaša eminenca, najprej hvala, da ste prišli sem. Hvala za vaše pričevanje o zelo zapleteni in težavni situaciji za državljane vaše države. Moje vprašanje so, Boko Haram, ali je to le neka skupina, ki se pojavlja lokalno, kdo jih podpira ali dobijo podporo od zune, od koga ali veste, pravijo, da so povezani z Al-Kaido, da so nekašna, nekašna veja Al-Kaide, vendar ali imate kakšne informacije povezave s kakšno državo, ki bi jih podpirala. Torej, to me zanima zlasti povezave s finančno podporo. Ali so kakorkoli povezani uh, z drugimi oblikami organiziranja kriminala, kot recimo tiho tapljanje z drogami, z orožjem. Torej, ali je to tudi njihov način za pridobivanje denarja? Potem moje vprašanje je tudi, kako lahko pomagamo. Ali lahko EU, oziroma ali EU izvaja primerno svoj vpliv v vaši državi v Nigeriji? Ali menite, da EU dovolj glasno govori glede tega, ali mi dovolj močno zahtevamo od vlade naj drugače uh, postopa. Nigerija je članica AKP in je zavezana z ložbami sporozume s Kotonuja. Tudi pošilja svoje sile skupaj z Evropsko unijo v okviru ECOVAS-a in Afriške unije. Ali bi mi morali glasneje spregovoriti ali bi morali skupaj sodelovati in tako graditi zmogljivosti, da se spopademo z izzivi korupcije, nekaznovanosti in tako naprej. Ali bi lahko, ali morda ne izvajamo dovolj svoje politične moči. To sprašujem, ker se mi zdi, da je to situacija tudi drugot, žal ne le v Nigeriji. Grazie Šimanski, Pelicija. Hvala, Šimanski, izvolite. Uh, hvala, hvala eminenca, da ste z nami. Dobili smo številne informacije glede Nigerije in to je tako že več let, vendar smo veseli, da lahko iz prve roke slišimo, kakšna je situacija in upam, da nas bo to motiviralo nas in naše institucije, da bomo bolj aktivni v tem delu sveta. Ta del sveta je vedno, vedno manj varen in to je zelo žalostno. Verska svoboda ima svoje individualne. Eh, vidike, vendar hkrati je to vitalnega pomena, ko gre za mirno sobivanje. To je pomembno za mirovno situacijo v številnih državah sveta, tudi v Nigeriji. Zanima me, kakšen je odziv na to situacijo, ne le z vidika krščanske skupnosti, torej krščanska skupnost je preganjena v Nigeriji, vendar kako se na to odziva muslimanska skupnost? tudi oni še niso povsem pod vplivom te radikalne manjšine, ki je izvir težav trenutno. Ali obstaja kakšna institucija, kakšni forumi, ki se ukvarjajo z verskim nasiljem? Torej, ko gre tako za kristjane kot za muslimane. In drugo vprašanje je, podobno vprašanje drugih eh, poslancev. Kaj bi vi kot predstavnik Nigerije pričakovali od Evropske unije danes in v bližnji eh, prihodnosti, kaj bi bilo koristno, da bi, da bi mi spodbujali mer in mirno sobivanje uh, pri vas? Kak, torej, kaj bi lahko storili, da bi spodbudili mirno sobivanje v Nigeriji v bližnji prihodnosti? Oui, votre euh, éminence, euh, merci pour votre témoignage. Hvala za vaše pečevanje o situaciji v vaši državi. Pripričan sem, da če imeli dovolj časa, bi govorili tudi o situaciji žensk euh, na severu države. Imam pa dve vprašanje. Ali povezujete napredek terorističnih skupin na sredo države z revščino? Pogosto smo priča temu, da teroristične skupine dobro uspevajo tam, kjer je veliko revščine in eh, prebivalstvo nudijo uh, neke socialne storitve in na ta način potem tudi rekrutirajo mlade v svoje vrste in jih na ta način tudi vključijo v svoje teroristične dejanja. Ali je takšna situacija v Nigeriji? Kaj ti vemo, da Nigerija ima naftno mano, torej ima pomembne vere. In torej zanima me, ali bi ta naftna mana, to naftno bogatstvo lahko prispevalo k rešitvi težav, kajti vemo pa, da eh, to bogatstvo ni enakomerno porazdeljeno. In zanima me, ali obstaja eh, povezava med eh, revščino in neenakomerno porazdeljenostjo teh verov. In tudi sami zastavijo enako vprašanje kot drugi poslanci. Kaj bi lahko storili, da bi vam pomagali, da bi lahko našli neko rešitev za to dramo, ki jo trpite v Nigeriji? Menendez del Valle. Menendez del Valle, izvolite. Presidenti. Hvala, gospod predsednik. Spregovoril bom v španščini. Dobro veste, da Isla se je se je rodil šest stoletij po krščanstvu. Tudi krščanstvo je poznalo svoj srednji vek, svoje mračno obdobje in mislim, da moramo to zavračati tako, kot zavračamo trenutna uh, muslimanska grozodejstva. Vsak ekstremizem, vsak fanatizem naj bo, kr, naj bo krščanski, muslimanski ali židovski, nekaj, kar moramo obsojati. Niso vse muslimanske države enake glede tega. Nimajo vse muslimanske države na vse osečo takega odnosa, kot se to dogaja v Nigeriji. Recimo v Indoneziji. Indonezija je največja muslimanska država na svetu in Indonezija je ravno nasprotje prav, nasprot tega, kar se dogaja v Nigeriji. V organizaciji muslimanskih držav obstajajo številne države, ki jih je sram eh, zaradi tega, kar se dogaja v Nigeriji. In sprašujem se, vi kot kristijani v Nigeriji, bi lahko stopili morda v stik z muslimansko konferenco in bi povedali, kaj se dogaja in obsodili to, kar se dogaja. Hvala. Grazie. Hvala. Eh, due brevi domande. No, imam tudi sam nekaj vprašanj. Prvo vprašanje. možnost, da bi prišlo do odziva glede na to, kar, če mu bi lahko rekli, zmern islam. Ali kdo recimo zagovarja uh, kristjane in je zmerni musliman. Drugo vprašanje, Boko Hram že dolgo deluje in ima zelo širok pristop, širok dostop, torej eh, potrebujejo veliko vero, da plačujejo orožje in eh, nekateri kolegi so že dejali, da verjetno obstajajo neke, mm, neke tuji vere, ki financirajo Boko Haram. In zanima me, ali v Nigeriji. obstaja podpora za ekstremizem, ki ubija ljudi, ki zažiga crkve in ki državljanom onemogoča izvajanje temeljih pravic. In še zadnje vprašanje. Vzpostavitev šerijskega prava pomeni, da imamo dve vrsti državljanov v Nigeriji. Glede na to, da šerijsko pravo ni takšno, da bi upoštevalo obstoječ zakonodajni okvir v Nigeriji. Torej, če imamo dve kategorije državljanov, to pomeni, da lahko pride do razkola državi in zanima me vaše stališče glede tega. Hvala lepa koliko časa imam za odgovore na vsa ta zelo pametna in dobra vprašanja. No, več vprašanj se podvaja in upam, da ko bom porabil polico svojega časa, bom že odgovoril na nje. Torej, skušal bom zajeti čim več vaših vprašanj. Prvo vprašanje glede solidarnosti z žrtvami. Vsi smo žrtve. Ni, da je katoliška crkva izuzeta, ne. Mi smo v prvih bojnih vrstah, kajti naše crkve so zelo prepoznavne v velikih mestih in smo pogosto žrtvo napadov strani teh skupin in smo zelo zaskrbljeni. Zaradi tega zaskrbljeni smo zaradi žrtev. Ne pozna skupine, ki je prišla včeraj, vendar dejstvo je, da obstaja splošna nekaznovanost v naši državi. To je kultura nekaznovanosti, ki deluje in ki pravzaprav pomeni, da ne moremo primerno kaznovati storilcev masakrov. Kako bomo to premagali? Tu gre znova za temeljno vprašanje dobrega upravljanja in vladanja. Torej, da imamo pravo demokracijo, da se e, človekove pravice dejansko upošteva, ne zgolj razglaša. Torej, ni dovolj, da človekove pravice zgolj zapišemo v ustavo, temveč jih moramo izvajati v vsakodnevnem življenju. Določeni poslanci ste me spraševali, kaj lahko storim kot, katoli, kot, kot katoliški vodja, ali ima kakšen političen vpliv, ali lahko vpliva na vlado, da bi se bolje obnašala. Nimam posebnega političnega vpliva, nimam politične stranke, moj edini politični vpliv je moč mojih sporočil, mojih prispevkov, ki dajemo javnosti, skušam čim bolje izraziti svoje stališča. In torej, kaj si želimo dobro vlado, poštene politične voditelje, torej skrb za skupno dobro in to se zlasti izraža pri skrbi za najšipkejše in to vedno znova ponavljamo. Člani vlade, ki so člani uh, moje crkve in sedijo pri v maši v prvih vrstah. Ne vem, če res lahko rečem, da bodo po maši se eh, obnašali kaj drugače in ne moremo vplivati na nje, da se bodo bolje obnašali, morda pa lahko upam, da bodo prenesli moje sporočile in bo ta način nastal forum za razpravo. Obstajajo države, kjer imajo, politi kjer imajo verski voditelji veliko politično moč. Pri nas ni tako, katoliko je le 20 odstotkov pri nas. In torej, če bi mi vsi katoliki sledili, bi, bi nas bilo še vedno zgolj 20 odstotkov. O amnestiji bom spregovoril kasneje. 14 tisoč ljudi je umrlo v zadnjih letih. To je sramota za našo državo, da se, da se je zgodilo toliko pobojev. Pogosto se govori, da gre, to, da, da gre za verske spopade, vendar pogosto gre za marsikaj več kot zgolj verske spopade. Kdo podpira Boko Haram? Ne vem. Mlada pravi, da sploh ne ve, kdo so. Ne vemo. Vendar kaj pa mislim, kaj ugibam? Mislim, da Boko Haram ne potrebuje veliko denarja. Oni ne uvažajo veliko bomb in orožja mislim. Uh, so dobili veliko sredstev že zaradi kaosa, ki je sledil uh, padcu Gaddafijega režima. V celotni regiji je veliko orožja, ki ga nišče nadzira. In Boko Haram ima sedaj zelo sofisticirano orožje in torej so verjetno dobili del tega orožja poleg tega pa tudi napadajo policijske postaje in vojašnice in v teh krajih tudi dobijo veliko orožja. Torej mislim, da Boko Haram lahko izvaja svoje dejavnosti brez tujih verov. Torej imajo dovolj verov že iz svojih napadov v Nigeriji. Torej, naj še nekaj povemo o muslimanski skupnosti v Nigeriji muslimanska skupnost uh, je uradno eh, zauzela stališče, da uh, Boko Haram niso muslimani, če ubijene dožne kristijane v crkvah. Dejali so, to ni islam. Dejali so, da islam obsoja samomor in da gredo ti samomorski bombaši neposredno v pekel. Vendar mislim, da vseeno ne moremo zanikati, da so Boko Haram muslimani in da se tega treba zavedati. In številne islamske skupine so začele govoriti o tem in začele govoriti o tem, kako bi lahko stopile v stik z Boko Haramom. In takrat se tudi začela razprava o tem, kako bi lahko imeli amnestijo. Slišali smo o predlogu za amnestijo da bi na ta način spodbudili tiste, ki so naveličani terorističnih dejanj, da bi se predali, da bi izkazali svojo vero in da bi našli nek meren način življenja. Vlada je v teoriji skušala poskusiti nekaj takega, vendar ne vemo, kako daljši bodo šli s tem. Sam imam jasno stališče glede tega. Če bomo na ta način zaustavili poboje, potem lahko res nekaterim oprostimo poboje, ki so zagrešili. Vendar le, če bo to dejansko eh, zaustavilo nadaljne poboje, če pa ne bomo videli uh, nobenih premikov, potem um, tu verjetno ne bo velikih um, sprememb. No, moramo pa tudi preštevati, da številni menijo, da sploh niso zagrešili nobenega kaznivega dejanja, da ne potrebujem amnestije, torej to pomeni, da sem pravzaprav še zelo daleč od svojega cilja. Veseli me, da pravite, da je verska svoboda osnova dimenzija človekovih pravic. In da verska svoboda, če se jo zanika, to pomeni, da se kršijo človekove pravice torej, kakšna so moja pričakovanja glede Evropske unije? Ravno to, da če ni verske svobode, da moramo da morajo ljudje, ki govorijo o človekovih pravicah, spregovoriti o tem in zagovarjati versko svobodo državljanov različnih držav. Mednarodne organizacije veliko govori o človekovih pravicah. Vendar pogosto uh, versko svobodo obravnavajo posebej in torej ne govorijo zares o tem in mislim, da uh, za sedani čas to ni pravi pristop. Vsaka država je odgovorna za versko svobodo svojih državljanov. In to smo jasno povedali v naši cerkvi. Ko smo imeli drugo afriško sinodo, smo to jasno povedali v našem dokumentu in smo to zapisali, da vlade, ki ne omogočajo verske svobode svojim državljanom, kršijo temeljne človekove pravice. To pomeni, da tiste, države, ki pravijo, so arabske, muslimanske ali karkoli in zato ne pustijo svojim državljanom, da izvajo versko svobodo, tega ne morejo početi v nedogled. Kakršna koli povezava med terorizmom in revščino morda obstaja vendar mislim, da revščina sama po sebi ni dovolj za to, da bi s tem uh, razlagali terorizem. Imamo številne revne mlade ljudi v Nigeriji, ki ne nosijo sabo bomb in izvajo napadov. Torej, res smo priča neenakomerni razporeditvi na nacionalnega bogatstva. Številni so razočarani in razlaščeni, ljudje, ki nimajo upanja za prihodnost in so na ta način na voljo za to, da se jih lahko izkoristi za katerekoli namene. Lahko se povežejo s kriminalci, s tihotapci, z drogami. Torej, lahko se je vključil kakršenkoli mednarodni kriminal, in upam, da bo naša vlada znala najti rešitev za to. Slišal sem za to, da je skupina v Malju bila tesno povezana s trgovci z drogami. Ne vem, če je to tako tudi v Nigeriji, vendar menim, da glede na to, kako kruta so ta dejanja, katerim smo priča, si predstavljam, da uh, so te ljudje povezani s trgovino z drogami, kajti drugače ne vem, kako bi lahko ti storilci bili tako kruti pri svojih dejanjih, če ne bi bili um, deloma zasvojeni z drogami. Potem situacija v Indoneziji. Ti eh, znaki so seveda dobri in v Nigeriji smo veseli, da obstaja država, kjer muslimani in kristijani skupaj živijo v miru in v spoštovanju. Ko sem v Nigeriji, ne prosim za uh, versko svobodo, temveč zahtevam uh, versko svobodo. To zahtevajo tudi muslimani in mislim, da si moramo med sabo omogočiti to versko svobodo država, kot je naša, kjer imamo 18 milijonov kristijanov, 8 milijonov muslimanov, mislim, da smo to v veliki meri dosegli in mislim, da dejavnosti Boko Harama ne smejo izbrisati naših dosedanjih naporov, ki smo jih že dosegli in ki še naprej izvajamo. Potem zmerni muslimani. Zmerni muslimani ne marajo, da jim rečemo eh, zmerni muslimani. Tudi sam ne marajo, da me rečejo zmerni kristijan. Torej, to so muslimani, ki so muslimani dobre volje, ki živijo v Nigeriji in ki se zdaj, kako pomembno je spoštovati vsakega Nigerica. Ali so oni proti Boko Haramu? Da, to so že večkrat dejali in sam sem bil priča to vrstnim dogodkom to tudi zapišejo v časopisih. Torej, uh, jasno odpovedo, da so proti Boko Haramu. Tudi številni muslimani so žrtov Boko Harama. Torej, ni tako, da bi naša uh, vlada uporabljala Boko Haram za to, da bi izvajala pritisk na kristjane in da bi. Torej, na ta način trpinčila kristjane. Seveda se kristjani uh, čutijo pod pritiskom, vendar je to nekaj, kar moramo obravnavati širše, ne zgolj, ko se pogovarjamo o Boko Haramu. Potem šerijsko pravo. Že vodoma sem dejal, moje pripričanje je, da šerijsko pravo je nekaj, kar so začeli politiki, ne pa verski voditelji v določenih zvezdnih državah Nigerije. To je politični načrt, ki je proti nigerijski ustavi in mislim, da dobra nigerijska vlada je morala storiti nekaj zoper to. Mislim, da je ta, ta dogodivščina nekaj, kar bo še naprej škodovalo odnosu med kristjani in muslimani. Mislim, da sem s tem zaključil in ščrpal svoje 10 minut. Oziroma, kaj lahko stori EU, kaj lahko še več storite? Lahko spregovorite na glas, če ste bili tiho, prosim, spregovorite. Seveda, na mednarodni ravni obstaja diplomatski načini, kako se nekaj pove, vendar mislim, da nam lahko pomagate. Imate velik, veliko pliv na naše politike. Naj vam dam primer. Ko imamo volitve, imamo jasne znake, da prihaja do nepravilnosti. Tisti, ki nismo politiki, ampak zgolj opozovalci volitev, vidimo, da se nekaj dogaja na robe. Zmagovalci eh, seveda že praznujejo in dobivajo čestitke iz Bruslja in New Yorka in mi ne moremo ni stojiti tega. In potem, ko pride na oblast, se jih prizna in to vedo. Torej, nedavno pa je prišlo do izjeme, ko smo imeli torej, vojaški prevzem oblasti. In torej, vendar to je sedaj prvič, v preteklosti smo že bili priča temu, da so vojaški diktatori bili uh, dobro sprejeti. No, vendar pa ta zadnji primer je morda znak, da bo prihodnost boljša. Ko diktatori. se ne spoštujejo, potem je, so manj navdušeni nad tem, da bi prevzemali oblast in počeli karkoli hočejo. Noče neči, da je to primer ravno v moji državi, vendar uh, obstajajo določeni elementi. Koliko političnega vpliva lahko tuja država da neki drugi državi? Ne, da bi se to prevedlo v umešanje notranje zadeve. Kakršnokoli pomoč nam lahko date na terenu, toliko bolje svobodno govorim svojim ljudem in jim povem, kaj menim, da je težava uh, z nami. Uh, mislim, da bi morali uh, jasno govoriti o tem, morali bi tistim, ki so na oblasti, vse te stvari povedati, zato da bi države bolje mm, delovale in bile dobro upravljanje za dobro vseh če, država, če ima država dobro upravo, potem se kristjanov ne preganja. Much, very... Hvala, veliko ste povedali v zelo kratkem času. Hvala. In hvala, da ste prišli. Yes, next issue. Sedaj pa smo pri naslednji točki. Lahko vzamete ti slušalke kot spominek iz Evropskega parlamenta. Naslednja točka, priporočilo Svetu komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o pogajanji za sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Malezijo. Poročevalec je Emilio Menendez Delvalje, Rad bi vas spomnil, da je eh, odbor za zunanje zadeve pristojni odbor, mnenje pa bo podal tudi odbor Deve. Pogajanja so že predvsej napredovala, vendar pa so. Eh, pa bodo v Maleziji kmalo potekale volitve 5. Eh, maja in danes bomo imeli prvo izmenjavo mnen. Rok za uložitev predlogov sprememb pa je 7. maj ob 12. To je vse. Kar takoj predajam besedo poročevalcu. Hvala. Osnutek poročila vsebuje številna priporočila za pogajanja glede sporozumov o partnerskem sodelovanju z Malezijo. Štiri področja so zelo pomembna za obe strani, torej za EU in za Malezijo sama pogajanja, politični dialog, človekove pravice in temelje pravice in sodelovanje na področju gospodarstva in znanosti. Torej, najprej pogajanja glede sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. Mislim, da moramo okrepiti um, sodelovanje EU z državami Jugoshodne Azije, zlasti z Malezijo in mislim, da moramo v tem okviru upoštevati tudi izpogajanja z drugimi petimi državami ASEANA. Drugi vidik, politični dialog, moramo pohvaliti tesno sodelovanje znotraj regije. Malezija sodeluje v številnih uh, pobudah za pomorsko varnost na, na tem področju, kar je zelo pomembna tema dan današnji. Poleg tega Malezija zelo podpira boj proti piratstvu pred somalsko obalo. To je tudi pomembna tema za Evropsko unijo. Po drugi strani, upročilo omenja to, da se država prizadeva za to, da se spopada z izzivi glede mednarodne varnosti v tej regiji. Torej, tu govorimo o mednarodnem terorizmu, o, o pranju denarja, tihotapstvu in tako naprej. Malezija je do leta 2008 uživala politično stabilnost. Potem pa, imeli, potem pa so imeli volitve, ki so spremenile to situacijo. Upamo, da bodo prihodne volitve uh, znova prinesle stabilnost v državo. Mislim, da je naša naloga, da imamo aktiven dialog z opozicijo in s številnimi etičnimi skupinami. Moramo jim pomagati pri boju proti, korup proti korupciji, poleg tega pa moramo poteti njihove reforme politike. Kar zadeva človekove pravice in temeljne svoboščine, pozdravljamo zavezanost države, da bo odpravila smrtno kazen in nadomestila z dosmrtnim zaporom torej tu je upoštevala priporočilo OZN iz leta 2009. Poleg tega je pomembna sprememba eh, zakona o notranji varnosti. Ta nov zakon omejuje pripor brez obsodbe in obtožbe. Žal pa ta zakon ima določene pomankljivosti glede možnosti pritožbe in glede vprašanja zasebnosti. Tudi to je treba rešiti. V tem poglavju o človekovih pravicah mislim, da bi morali pozvati vlado naj jamči ustavne pravice za vse državljane. Sedaj smo govorili o tem, v povezavi z Nigerijo. Potrebno je spodbujati versko svobodo in eh, dialog med verskimi skupnostmi. To ni težava le v Nigeriji. In zato sem omenil tudi nedavne napade na krščanske skupnosti v Maleziji. In mislim, da to lahko ošibi sistem, ki deluje državi. Potem, kar zadeva eh, področje ekonomskega in kulturnega sodelovanja, naj povem, da je vlada si res zelo spodbujala uh, rabo obnovljivih verov energiji. Poleg tega pa tudi spodbuja zeleno energijo v ključnih sektorjih države. V poročilo nisem vključil določene uh, druge teme, vendar jih bom predložil preko predlogo sprememb. Pomembno je, da Malezija eh, napreduje na področju svobode informacij. Tu je že prišlo do napredka, vendar mislim, da bi morala vlada se še bolj zauzemati eh, za to. Torej, mislim, da pravica do odruževanja še ni dovolj dobro razvita in mislim, da bi morali se temu posvetiti. Poleg tega je pomembno tudi vprašanje eh, telesnih kaznovanj, ki še obstajajo v državi in mislim, da moramo spodbujati Malezijo, naj upošteva socialne in delovne pogoje, zlasti glede na to, kar spodbuja mednarodna organizacija za delo. Poleg tega naj spoštuje pravico do uh, združevanja delavcev v sindikate. In torej, to, to moramo tudi posebej povdariti. Potem mislim, da moramo omeniti tudi temo ekološkega turizma. In to ni eh, neka obrobna uh, tema, niti najmanj. Ne, Malezija bi lahko bila kraj, kjer bi spodbujali ekološki turizem. Tudi to bi prispevalo k razvoju države. Torej, toliko z moje strani. Hvali. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji pa je gospod Lizek. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi povedal, da je naš poročevalec pravzaprav že povedal vse, kar sem želel povedati tudi sam. In to nam uliva veliko upanje. To poročilo je skoraj da popolno in se nanaša na vse pomembne vidike v Maleziji. Govori tudi o vseh oblikah sodelovanja z Malezijo. Pomen našega sodelovanja z eh, Azijo in z pacifijskim območjem eh, se bo le še povečeval in zato se tudi strinjam z poročevalcem, da Malezija spada med tiste države, katerih vloga bo vedno pomembnejša. Malezija se razvija. In zahvaljujem se gospodu eh, poročevalcu eh, za to, da je upošteval številna vprašanja, ki so povezana z svobodo in demokracijo v tej državi. Kot podpredsedujoči eh, odbora bi rad povedal tudi, da Malezija igra pomembno vlogo tudi v smislu stabilnosti v regiji. Aktivna je tudi v številnih regionalnih organizacijah, eh, ki se zauzemajo za varnost in pa mir v regiji. Pomembno se mi zdi tudi, da nam Malezija pomaga pri misijah NATO in pa Evropske unije. v boju proti piratstvu na obali Somalije. Malezija bo zagotovo igrala pomembno vlogo tudi v Južno-Kitajskem morju pri dejavnostih, še prav posebej pri dejavnostih, ki bodo tam potekale in mislim, da je temu treba eh, posvetiti veliko pozornosti. Malezija z našega vidika zagotovo ni neuporečna država, kar zadeva sam sistem. Upoštevamo seveda vse reforme, ki so jih že izvedli, vendar pa Malezijo vseeno pozivamo, da te reforme izvajo bolj, desled, bolj dosledno in nekoliko hitreje. Potrebno se osredotočiti na človekove pravice, na svobodo veroizpovedi, e, svobodo zborovanja soba dogovora. In eh, kar zadeva našo poslansko skupino, lahko rečem, da ste vse te točke vključili v poročilo in da bomo poročilo podprli. Na zadnje naj povem, eh, da je potrebno ustrezno vlogo dati tudi med parlamentarnemu sodelovanju. Gospa Gomeš. Mr. Chairman, I, I gospod predsedujoči, rada bi čestitela poročevalcu, gospodu menim, da so delovali za zelo obsežno in pa konstruktivno poročilo z številnimi dobrimi eh, priporočili za svet in pa komisijo. Eh, in sicer še prav posebej na področju partnerskega sporazuma z Malezijo. Povedati moram, da je Malezija zares zelo pomembna partnerica Evropske unije. Eh, pomembna je eh, med azijskimi državami in mislim, da bi morali razviti sodelovanje na vseh področjih. Nadgraditi moramo tudi parlamentarno dimenzijo. Zaskrbljena sem glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Eh, o tem je govoril tudi že poročevalec. Kljub živahnim razpravam v Maleziji obstaja še zmeraj resna zaskrbljenost, ki presega zgolj vprašanje smrtne kazni, eh, ki je tukaj navedeno. Želim si, in to je tudi moj predlog, da bi obravnavali tudi vprašanje sodelovanja eh, na področju boja proti terorizmu, pranju denarja eh, in pa trgovanju z drogami. Tukaj bi mogoče lahko vključili tudi eh, davčne oaze in načelo tajnosti teh davčnih oaz. To postaje vedno večji problem v tem delu sveta. Eh, kajti ta eh, regija se razvija in je gospodarsko vedno bolj uspešna. Mislim, da v Maleziji sicer eh, nimamo težav z tem. Malezija z svojim islamskim sistemom bi lahko mogoče zagotovila dober sistem za boj proti negativnim posledicam bega kapitala. Mislim, da bi to bilo dobro področje sodelovanja. Hvala. La parola rappresentante Sedaj pa ima besedo eh, predstavnik eh, službe za zunanje delovanje. Hvala lepa. Gospod eh, predsedojoči, hvala lepa, da ste me povabili na to sejo. Eh, svoj mandat sem eh, začel eh, šele februarja in z veseljem sem prebral to poročilo. To je zelo obsežno poročilo. Skrbno smo proučili tudi priporočila. Kot je dejal poročevalec in tudi ostali, je Malezija zelo pomembna partnerica za Evropsko unijo. In uh, mislim, uh, da, se, da je uh, sporazum o sodelovanju dober način uh, za poglobitev uh, odnosov z Malezijo. Kmalo bomo imeli pogajanje o pridružitvenem sporazumu in uh, parlament bomo seznanili z razvojem. Thank you. Hvala lepa. Kolega Menendez Devalje, v zaključek vam še enkrat dajem besedo. Moj vremenci. Hvala na kratko, res na kratko. Hvala vsem kolegom, ki ste se oglasili. Hvala. Hvala za vaše komentarje. V svojem poročilu ne, ne, ne govorim toliko o tem, da bi želeli imeti odlično poročilo, temveč je treba izpostaviti dejstva, ki obstajajo in ki zahtevajo rešitve. In kolegi ste to eh, zelo dobro predstavili in tudi glede to mnenje, tudi vi, gospod predsedujoči, ste dejali, treba mm, eh, delovati v tej smeri. Hvala tudi kolegu iz eh, službe za zdanje delovanje in mu čestitam za njegovo novo delovno nalogo. In kot veste, je rok za vložitev predlogov spremem 7. maj leta 2013. Hvala še enkrat. Grazie mille. Najlepša hvala. Naslednja točka na našem dnevnem redu je izmenjava mnen sporočevalka odbora za proračun Ann Jensen. Eh, dobrodošli. Je poročevalka za proračun za leto 2014. Pričeli bomo z izmenjavo mnen. Ta izmenjava mnen eh, je predvidena z namenom razprave o prednostnih nalogah odbora za zunanje zadeve pred predstavitvijo snutka proračuna komisije. Gre za uh, pogajanja o večletnem finančnem okviru in uh, zaradi tega uh, Eh, je mogoče, da bo časovni okvir letosnega proračuna nekoliko drugačen eh, kot eh, lansko leto. Mm, mislim, da je dobro, da uvod naredi kar gospa Jensen, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najlepša hvala, da ste me povabili, da nakratko poročam o tej situaciji, pa tudi, da prisluhnem. Eh, komentarjem odbora za zunanje zadeve. Mislim, da je to ključnega pomena za proračunski postopek. Mislim, da moramo upoštevati mnenje eh, posameznih odborov. V tem je eh, ravno prednost parlamenta. Glasovali smo o smernicah za proračun za leto 2014 in sicer v okviru marčevskega plenarnega zasedanja in morda se spomnite, da je bila resolucija razdeljena na tri dele. Prvi del se je našel na dejstvo, da nimamo večletnega finančnega okvira in tega še zmeraj nismo sprejeli, nimamo tudi ne pravne osnove. Torej se nahajamo v zelo nenavadni situaciji. Celoten okvir letnega proračuna eh, še torej ni bil sprejet. V preteklih letih smo imeli težave tudi s tem, da svet eh, ni bil pripravljen zagotoviti zadostnih sredstev za plačila. V parlamentu smo to pogosto obravnavali kot eh, tehnično vprašanje, kajti na eni strani imamo prevzem obveznosti, eh, vendar bi naj ta prednost, prevzem obveznosti vodil potem v plačila, ki so. Uh, Na drugi strani ampak eh, zdi se, da svet eh, to tolmači nekoliko drugače. In eh, ta problem plačil postaje tudi politični problem. To je predvsem problem na področju regionalne politike, ampak mislim, da boste našli tudi področja zunanje politike, kjer je to vprašanje problem. V glavnem pa gre tukaj za regionalno politiko, kot že povedano. Imenovali smo tudi že prednostne naloge, kot recimo brezpaselnost med mladimi ali pa strategija 2020 in eh, seveda to eh, ne odraža popolnoma potrebe odbora za zunanje zadeve. Vsekakor pa imate tudi vi eh, glede tega mnenje, ki ga bomo morali upoštevati v letnem postopku. glede tega, kar se dogaja uh, v, v zvezi z večletnim finančnim okvirom in v zvezi z uh, pravno podlago. Uh, lahko povem le, da so vsi odbori zelo dejavni in da pripravljeno za sprejem proračuna tudi vi ste v ta postopek vključeni. Uh, Strani komisije smo prejeli in upam, da je bilo to posredovano tudi vašemu odboru, sicer lahko ta dokument še dobite. Prevod eh, sporazuma, ki so ga sprejeli predsedniki vlad in držav februarja, ta prevod je pripravila komisija. Dogovorili so se o proračunskem okviru, ki eh, je. Eh, nižji od eh, predloga komisije, pa tudi od eh, predloga parlamenta. O tem se sedaj pogajamo. Komisija pa je skušala razložiti, kaj ta eh, sporozum pomeni oziroma bi pomenil, če bi bil sprejet. In kot boste videli, s temi številkami ne boste prav posebej zadovoljni. Zaradi tega ne boste organizirali velike zabave. To so številke, ki so krepko pod mejo uh, tega odbora. Uh, lahko bi zastavili vprašanje, eh, koliko sredstev lahko pričakujemo v okviru uh, pogajanja o večletnem finančnem okviru. Moj odgovor je, da je parlament v zadnjih pogajanjih uspel pridobiti uh, 5 milijard več. Torej, težko bo eh, pridobiti še več sredstev, eh, ni ravno veliko eh, denarja, ki bi bil na voljo. Osredotočili se bomo predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja proračuna. Torej, ko se odločate o svojih prednostnih nalogah, morate dobro razmisliti tudi o izvajanju osredotočiti se morate torej na porabo sredstev in eh, iz razprav z komisijo sem se naučila, da je eh, lahko eh, majhen program, ki se nanaša na človekove pravice in ki eh, se dobro izvaja. Eh, sedaj uh, dobil uh, omejeno finančno podporo in to so tiste točke, na katere se moramo osredotočiti. Komisija bo predstavila uh, nov predlog za finančni okvir, na osnovi katerega bomo morali delati in potem bomo videli oziroma potem bomo priča pričetku proračunskega postopka in upam, da bomo hkrati našli tudi rešitev uh, za večletni finančni okvir moram vam povedati tudi, kaj ti. Vem, da se to nanaša tudi na delo vašega odbora, da smo upali, da bomo lahko nadaljevali z pilotnimi projekti v naslednjem eh, proračunskem okviru. Vendar moramo na to temo pridobiti informacije strani odborov. Mislim, da ste že dobili eh, elektronski formular ki se nanaša na eh, te eh, pripravljalne akcije in pa na eh, pilotne projekte. Komisija si bo to ogledala in ugotovila, ali so te ideje izvedljive ali pa so že vključene v programe, ki so bili sprejeti, torej gre zgolj za praktično plat. Veselim se že vaših mnen za proračun za leto 2014 mislim, da je zelo pomembno, da imamo to ozadje, preden, se, eh, preden nadaljujemo s pogajanji. Najlepša hvala. Hvala lepa. Čakamo poročevalca, ki pa je že odsoten. Nima nihče drug vprašanje, to pa je velik uspeh. Torej bomo sedaj imeli odmor do 16.45, ko bo prišla gospa Georgieva. Torej prosim, da ste tukaj v dvorani točno ob 16.45. meine damen und herren ladies and gentlemen prosim eh, kristin da ne vplivaš preveč na koordinatorja evropske ljudske stranke z nami je sedaj komisarka georgieva s katero bomo govorili o razmerah v siriji in o vplivu beguncev v Jordaniji in Libanonu. Pa tudi v Siriji je veliko notranje razseljenih oseb. Danes zjutraj smo prisluhnili škofu. Pretekli teden je bil z nami minister Fabius in z njim smo ravno tako razpravljali o Siriji in o vplivu sosednjih držav. Potem smo razpravljali tudi o situaciji v Maliju. 70 tisoč ljudi je naj bi umrlo v konfliktu v Siriji, glede na številke združenih narodov, po drugih verjih pa naj bi bilo smrtnih žrtev že 90 tisoč. Poleg tega naj bi bilo več kot 4 milijone notranje razseljenih oseb. Veliko je tudi beguncev v Jordani in Libanonu in to je humanitarna težava sama po sebi. Vprašanje pa je tudi, kako stabilizirati državo in pa celotno regijo. In tukaj je potrebno upoštevati tudi breme beguncev. Mislim, da je to bolj obširno politično vprašanje. V Jordaniji stroški pomoči znašajo 3 odstotke eh, BDP-ja in mislim, da je to veliko denarja, eh, če naši predsedniki vlad in držav menijo, da je en odstotek eh, BDP-ja preveč za proračun Evropske unije, če naredimo to primerjavo. Torej, komisarka, veseli smo, eh, da ste tukaj z nami. In iz političnih in humanitarnih razlogov smo vas pripravljeni podpreti. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Sedaj je pravi trenutek, da razpravljamo o razvoju v uh, Siriji in v soseščini in da se soočimo z vprašanjem, kaj bi lahko storila mednarodna skupnost glede na um, politično situacijo, v kateri smo se znašli gre za slepo ulico, iz katere moramo najti pot. Pet eh, voditelj organizacij eh, znotraj Združenih narodov eh, je podalo izjavo, da je zdaj dovolj, da se srečujemo s tako velikim tveganjem v Siriji in v regiji, da to tveganje predstavlja hkrati tudi že tveganje za Evropsko unijo in celoten svet ne glede na to, eh, kako grozljiva so dejanja, še bolj grozljiv je razvoj dogodkov v Siriji in v neposredni soseščini. Naj vam predstavim tri točke. Prvič. Problem notranje razseljenih oseb. V zadnjem mesecu se je število leteh podvojilo in sicer z 2 eh, milijonov na 4,5 milijone. V času krize v nekdanji Jugoslaviji je bilo notranje razseljenih eh, oseb 2 milijona, zgolj za primerjavo. Povečalo se je tudi število beguncev, včeraj sem govorila v eh, Svetu za zunanje zadeve in ogledala sem si eh, številke. In eh, številka je bila um, ehm, 1 milijon 200 tisoč in še nekaj. Ko sem danes prišla k vam v eh, parlament, se je številka že povečala na 1 milijon 300 tisoč in nekaj uh, beguncev, kar pomeni, uh, da je šlo za povečanje 11 tisoč uh, beguncev v enem dnevu. Če se bo tako nadaljevalo, bomo imeli do konca leta 3,5 eh, milijona eh, beguncev, eh, po en milijon v Turčiji, Jordaniji in Libanonu in preostale begunce v Egiptu in Iraku v času konflikta v nekdanji Jugoslaviji je bilo beguncev 700 tisoč. Za Libanon in Irak bi takšno povečanje pomenilo, da bi se eh, prebiva, število prebivalstva povečalo za 20 do 30 odstotkov in eh, zastavila bi eh, nam rada vprašanje, katera izmed evropskih držav eh, je sposobna zagotavljati vse storitve za 20 odstotkov več prebivalcev v roku enega leta. To pomeni, eh, da se srečujemo z zelo velikim tveganjem eh, že sedaj. Lahko tako v Libanonu, kakor tudi v Jordaniji opazimo, eh, da se situacija spremenja. Te skupnosti so bile prej zelo gostoljubne do sirskih beguncev, sedaj pa se eh, je ta odnos spremenil in eh, pričakujemo lahko eh, grozljive posledice za obe državi in za celotno regijo. Rada bi se osredotočila na eh, humanitarne organizacije in na združene narode, ki eh, so okrepili svojo prisotnost in eh, okrepili tudi pomoč celotni regiji. Ampak zaradi povečanja nasilja je eh, razkorak eh, še zmeraj prevelik, da eh, bi se zahvalila humanitarnim delavcem. Več kot 30 jih je izgubilo življenje, še veliko več jih je bilo ugrabljenih ali poškodovanih. Ampak nažalost ne moremo doseči pravih rezultatov, kajti. Naše delovanje je omejeno zaradi kršitev mednarodnega humanitarnega prava in eh, zaradi eh, vedno manjšega območja, na katerem smo, lahko upravljamo svojo dejavnost. Predvsej dolgo eh, so uh, sirski državljani sami pomagali drug drugemu in to uh, je oblažilo celotno krizo. Vendar pa uh, se je ta kapaciteta medsebojne pomoči uh, predvsej zmanjšala. Naj uh, navedem številko. V Alepo je živelo 2,5 5 eh, milijonov eh, ljudi. 500 eh, je bilo registriranih zdravnikov, danes jih je 35, nekaj jih je bilo ubitih, nekaj jih je zbežalo in takšna slika velja za celotno Sirijo. Torej gre za izjemno pomembno moralno vprašanje, potrebno je poskrbeti za pomoč za prebivalce Sirije in za sosedne države. To pa je tudi v interesu, kaj ti eh, zelo verjetno je, da eh, se bodo posledice čutile tudi drugi. Poskrbeti moramo torej za nov zagon, za obsežen program, za podporo Siriji in pa tudi sosednjim državam. In tukaj je ključnega pomena eh, vodstvo Evropske unije rada bi podala eh, tri specifične predloge za delovanje v tej dramatični situaciji. To je kriza, zaradi katere ne morem spati, gospod Brok. Prvič, glede na eh, trpljenje in bolečino znotraj Sirije, je potrebno zagotoviti eh, več eh, možnosti za zagotovitev humanitarne pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Kot humanitarna skupnost v eh, Siriji vidimo dramatične kršitve eh, humanitarnega prava. 150 let po ustanovitvi Rdečega križa smo lahko ob obletnici te organizacije videli, eh, da eh, se vojaško pravo sploh ne upošteva. Eh, strelja se na rešilce, bombardirajo se bolnišnice, zaustavlja se konvoje, ki zagotavljajo humanitarno pomoč. Ljudje izgubljajo življenja vsak dan. Poleg tega pa vidimo, da nekateri želijo humanitarno pomoč zagotavljati le nekaterim. In to je povsem v nasprotju z načelem človeštva. 18. aprila smo eh, podali zelo jasno sporočilo, prvo sporočilo Varnostnega sveta Združenih narodov, ki eh, se nanaša na eh, te probleme in Varnostni svet je zahteval, da se eh, ta eh, situacija spremeni. Evropska unija je eh, podprla resolucijo Združenih narodov za ustanovitev humanitarnih koridorjev, kajti želimo pomagati državljanom Sirije in vsem tistim, ki so v Siriji, zato da bi srcem pomagali. Tudi, če bi se spopadi jutri prenehali, so rane tako globoke, da bi bo humanitarna pomoč eh, potrebna še eh, zelo dolgo. Vedno znova slišimo eh, preprosto sporočilo humanitarnih organizacij. Če se izvaja pritisk na Asada in na opozicijske stranke za zagotavljanje okrepljene humanitarne pomoči, potem je ta pritisk uspešen. Eh, vprašanje je torej le, kako poskrbeti za to, da bo eh, ta pritisk eh, dosleden, stalen. V Evropi smo zagotovili 600 milijonov evrov, Evropska komisija je zagotovila 200 milijonov evrov, vendar pa Evropska unija kot celota še ni povsem zagotovila 600 milijonov, ki smo jih obljubili. Torej, eh, zagotoviti moramo sredstva, ki smo jih eh, obljubili. Rada bi pohvalila eh, Kuwait, ki je obljubil 300 milijonov evrov in toliko so jih tudi zagotovili. Ampak zagotovljenih je bilo veliko sredstev, 1,5 milijarde ampak dejansko je država dobila šele polovico teh sredstev. Rada bi se zahvalila parlamentu za podporo eh, pri zagotavljanju zadostnih sredstev za opravljanje naših dejavnosti. Storiti pa bomo morali še več, še več za tradicionalnimi sredstvi, ki so nam na voljo. Poleg tega pa bomo morali najti tudi kreativen način eh, za zagotavljanje eh, več sredstev potrebujemo, eh, pa tudi zagotovila strani Sirije, da eh, bo to v korist sirskim državljanem. Eh, seveda si bomo za to prizadevali. In še tretja, ter najbolj ključna točka v tem trenutku, ta se nanaša na sosedstvo. Če znotraj Sirije vlada politična paraliza, potem to še ni razlog, da ne bi poskrbeli za to, da se tveganje ne bi razširilo še na sosedne države. Kati in eh, Stefan Füle sta prevzela eh, vodstvo eh, na tem področju. Videli smo, kako veliko je tveganje in skušamo zagotoviti eh, kar največ sredstev, da bi podprli eh, sosedne države Sirije. Pripravili bomo eh, ukrepe. Eh, ki bodo temeljili na eh, sredstvih tako mednarodnih organizacij, kakor tudi Evropske unije. Eh, zagotoviti moramo humanitarno pomoč beguncem, čisto vodo, hrano in zdravstveno pomoč. Poleg tega moramo zagotoviti podporo tudi tistim državam, ki gostijo begunce. To je ključnega pomena. Tukaj gre za zagotavljanje storitev, kot uh, so odvoz smeti, uh, kanalizacija, čista voda, policija in tako naprej. Poleg tega gre tukaj za makrostabilizacijo. Govorimo o treh odstotkih BDP-ja, kot ste sami povedali, situacija je torej dramatično drugačna v teh državah več lahko storimo za eh, prebivalce Sirije in pa prebivalce celotne regije. To je izjemna kriza in potrebni so izjemni ukrepi. Hvala lepa, gospod Brok. Najlepša hvala. Uh, to je eh, skupna seja z odborom Deve, eh, zato predajam besedo gospe Želi. Najlepša hvala gospa Georgieva, da ste prišli k nam eh, in da z nami delite svoje izkušnje o situaciji v Siriji. To so grozljive izkušnje, zgodba iz Alepa, iz katerega so odšli eh, oziroma so bili ubiti vsi zdravniki. To je zares grozljiv podatek. Bojimo se tudi, da je Asad uporabil kemično orožje in ker nimamo resolucije eh, varnostnega sveta, nimamo nobenega pravega orodja in mislim, da je to eh, zaskrbljujoča situacija. Potem pa so tukaj notranje razseljene osebe, vemo, da eh, se bo situacija še zaostrila, po pacu Asada bo eh, beguncev še več. In zanima me, ali smo pripravljeni na sprejem eh, še enega milijona beguncev. Eh, že sedaj je velik pritisk na Jordanijo, Libanon in pa Turčijo in celotni regiji grozi destabilizacija. humanitarna pomoč eh, je po mojem mnenju ključnega pomena in eh, mi smo najpomembnejša sila za zagotavljanje humanitarne pomoči. Torej mislim, da moramo na tem področju storiti več, eh, da poskrbimo za neke vrste kompenzacijo za naše politično nedelovanje. Mislim, da smo bili vsi skupaj uspešni. Eh, pri zagotavljanju sredstev, eh, vendar pa mislim, da moramo tudi zahtevati od vseh držav, da zagotovijo sredstva, ki so jih obljubile. Od Asada pa moramo zahtevati, da uh, omogoči eh, dostavo humanitarne pomoči. To je ena izmed najme, najbolj dramatičnih situacij na svetu danes. Srečujemo se z humanitarno katastrofo v Siriji, v Maliju in medtem ko eh, zmanjšujemo sredstva eh, v evropskem proračunu, je pravzaprav čudež, da ste zagotovili sredstva za eh, ljudi, ki jih potrebujejo. Torej, najlepša hvala za vse, kar počnete za prebivalce Sirije. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Čuli. Moj predlog je, da vsak dobi dve minuti, kajti zaključiti moramo na tanko ob 17.40 eh, minut, kajti eh, kasneje eh, sledi podelitev nagrade Saharova. Torej, gospa Gomeš, dve minuti in to še preden boste rekli, zaključujem. To us, Najlepša hvala, gospa Georgieva, hvala za vso upravljeno delo, hvala za to predstavitev. In uh, razumem vašo dilemo, pa tudi našo dilemo, še posebej, ko pravite, da gre za kršitev humanitarnega prava. Ampak eh, humanitarno pravo smo eh, kršili že uh, mi sami v času mira in v času vojne gre eh, za kršitev strani Zahoda. Mislim, da to nikakor ni opravičilo, ampak vsekakor je to uprit tistim, ki kršijo humanitarno pravo v Siriji. Moje vprašanje pa je sledeče. Kako ocenjujete odločitve, ki so bile pravkar sprejete v svetu glede ukinitve sankcij? na vseh področjih, razen eh, na področju embarga orožja. Eh, torej, gre za to, da bi bile eh, omogočene transakcije na področju dobave nafte in tako naprej. Nekatere države članice zahtevajo tudi ukinitev embarga. Tako ali bo to izboljšalo tudi humanitarno situacijo ali pa se bo s tem humanitarna situacija samo še zaostrila. Uh, Gospod Mičel, najlepša hvala. Uh, gospa komisarka, hvala za to predstavitev. Razumem, zakaj ne morete spati, uh, kajti situacija je zares grozljiva. Zanima me, ali bo v določenem trenutku potrebno oziroma mogoče vzpostaviti um, uspešno zagotavljanje humanitarne eh, pomoči. Ali se bo situacija nadaljevala takšna, kot je, ali bomo dovolili državam, da se z eh, to situacijo ukvarjajo na bilateralni ravni, ali pa bomo poskrbeli za eh, koherenten pristop, ko gre za zagotavljanje humanitarne pomoči. Uh, gospa Necuterbrock, hvala lepa, uh, gospa komisarka. Uh, zahvaljujem se vam, da ste danes z nami. Hvala lepa uh, tudi za prikaz uh, situacije v Siriji in v sosednjih državah. Res je ta situacija grozljiva. Zastavila bi vam sledeče vprašanje ali je načrt eh, za boljšo pomoč sosednjim državam eh, že v pripravi. In eh, drugo vprašanje se nanaša na Libanon, tam smo bili pred kratkim. In Izvedeli smo, da vsa pomoč eh, ne pride v prave roke, torej ne prejmejo tisti, eh, katerim je namenjena, kot ste dejali, prihaja do napadov na konvoje in tako naprej. Torej, eh, kako poteka zagotavljanje humanitarne pomoči, ali to koordinirajo znotraj Sirije ali to nadzorujejo Združeni narodi. In še en komentar. Grozljivo je spremljati situacijo v tej državi, na nizozemskem in v drugih državah. Smo bili priča javnemu pozivu eh, za zagotavljanje pomoči, eh, ljudje pa se niso ravno dobro odzvali. To je žalostno dejstvo, ampak eh, to daje še toliko večjo odgovornost ravno nam. Gospa Sargentini. Najlepša hvala, gospod predsednik ko je odbor za državljanske svoboščine in pravice obiskal Jordanijo eh, in sicer območje na meji z Sirijo februarja, je predstavnica Združenih eh, narodov na moje presenečenje dejala, prosim, ne govorite o ponovnem vračanju oziroma o vračanju beguncev izven. Eh, držav, eh, ki eh, obkrožajo Sirijo. Ne govorite o tem eh, v Evropi, kaj ti potem bo še več ljudi zbežalo iz Sirije v Jordanijo. To je bila zelo cinična opaska, ki pa sem ji dobro pristupnila. Mislim, da si dolgoročno vendarle moramo gledati to vprašanje, še prav posebej ko bo prišlo do paca Asadovega režima, eh, takrat bo prišlo do eh, veliko beguncev, ki eh, jih Sirija ne bo ponovno sprejela, niti jih ne bodo sprejele sosedne države. Zanima me, ali imate kakšen predlog, kako se s tem soočiti. Zelo dobro vem, da to spada v portfelj Cecilije Malmstrom, ampak ogledati si moramo to vprašanje ponovnega sprejema beguncev. Drugo vprašanje eh, pa je sledeče. Ali je mogoče ustvariti varna mesta znotraj Sirije? O tem eh, poteka kar precej razprav. Eh, potekajo tudi razprave o tem, ali ne bodo tole mesta, kjer eh, lahko najdeš več ranljivih oseb, eh, ali je to mogoče. Moje tretje vprašanje pa se nanaša na palestinske bogunce, ki bežijo iz Sirije in ki bežijo najbrž drugič v življenju, njihova družina je zbežala najbrž leta 48 ali leta 67 in eh, palestinci predstavljajo breme tako za Jordanijo, kakor tudi za Libanon. Jordanija uh, jih sploh ne sprejme. Uh, obstaja tudi možnost velike destabilizacije. Torej, kako se srečujete z tem palestinskim problemom? Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa komisarka. Moja skupina pozdravlja vašo prisotnost in ob te priložnosti naj povemo, da pozivamo k premerju in mislim, da moramo najti neko politično rešitev. Moja skupina podpira vse diplomatske pobude za to, da bi imeli nacionalni dialog, da bi vključili tudi opozicijo in tako našli odgovor na težave, s katerimi se sooča Serija. Mislim, da Sirija potrebuje demokratični proces in na ta način bomo lahko zaključili to humanitarno katastrofo. Skrbijo nas informacije, ki smo jih slišali 27. marca. V Turčiji je v begunskem taborišču prišlo do protesta zaradi tega, kako, so, eh, kako živijo tam begunci, kajti tam se ne upoštevajo pravice beguncev. In to nas seveda zelo skrbi. In uh, mislim, da moramo upoštevati takšne grozljive situacije, do katerih prihaja. Poleg tega nas tudi skrbi situacija palestincev v Siriji, kajti sedaj so dvojni begunci in moramo posebej obravnavati varnostno vprašanje eh, glede tega in tudi mislim, da mora mednarodna skupnost se odzvati na te situacije. Hvala lepa, gospod Tenok. Hvala lepa. Gospa komisarka, imel bi dve vprašanje v zvezi z položajem beguncev. Eno se nanaša na kristjane, zlasti po tem, ko, je bil eh, škof, ko se je bila škofa ugrabljena. Potem pa imam še vprašanje v zvezi z dvojnimi begunci. Tudi ti so neke vrste, tudi, tudi kristijani so neke vrste dvojni begunci. Nekateri so prišli kot eh, begunci iz Iraka in eh, sedaj so dvojno, eh, sedaj dvojno trpijo. Kakšni ukrepi veljajo v takšnem primeru. Torej, eh, ljudje so ogroženi, obstaja tudi grožnja masakra in tako naprej. Moje mnenje je, da je Hezbollah teroristična organizacija, to je tudi mnenje moje politične skupine. To razpravo smo imeli že večkrat, ampak obstajajo obtožbe, da so enote Hizbolaha preprečile, da bi begunci prišli v Libanon ali pa so jih celo vračali nazaj v Sirijo. Ali imate kakšne informacije v zvezi s tem? Ali, se vrač, ali vračajo samo kristijane ali pa vse begunce, to me zanima. In pa kakšne ukrepe bi uvedla komisija, da bi preprečila to sovražno vedenje Hizbolaha? Practice. Gospod predsedujoči. Tukaj gre za fundamentaliste, za teroriste, proti katerim se mi borimo. Ampak kaj se dogaja v Siriji? ali uh, storimo kaj, da ne bo civilno prebivalstvo prešlo med eh, ekstremiste? In eh, sedaj imamo dva škofa, ki so jo ugrabili in sedaj moramo poskrbeti za to, da ju bodo osvobodili oziroma da bomo mi poskrbeli za to, da bo sta osvobojena. Misliti moramo tudi na to, da v tej regiji eh, očitno izvajajo čiščenje eh, kristijanov. Ali vemo kaj več o usodi kristijanov v tej regiji? Uh, thank you. Thank you very much, uh, Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa, da ste danes z nami. Hvala lepa tudi za vaša prizadevanja v zvezi s položajem. Eh, dejansko gre za humanitarno katastrofo. Moje vprašanje se nanaša na denar in na vire. Vemo, da je Evropska unija eh, potrošila že veliko denarja, ampak ne vidimo konkretnih rezultatov. In sedaj glede na to, kar ste povedali in kar je povedal gospod Gutjeri, nam je zmanjkalo denarja. Kaj je torej vaš načrt? Ali ste eh, opredelili nove eh, donatorje ali lahko počnemo še kaj drugega? Ali imamo specifične države, ki raje dajo denar ali so se odzvali vsi donatorji, vse inštitucije, na katere ste se obrnili? In Mislim, da moramo tudi uvesti ukrepe v Libanonu in v Jordaniji, zato da ne bi ustvarili okolje rasizma a, oziroma vzdušja rasizma v odnosu do beguncev. Strinjam se z vami, zelo pomembno je izvajanje mednarodnega humanitarnega prava. Kaj ti v zvezi s Sirijo sedaj doživljamo to, da uh, je ta regija zelo, zelo nazadovala? Hvala. Mr. Rota. Gospod Rota. Oui, merci, Hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Ta situacija je nevzdržna. Vsi govorimo o humanitarni katastrofi tudi vi, gospa, ste govorili o tem, kako bi vzpostavili nek humanitarni koridor, kako bi torej dosegli varnost pri takšnih koridorjih. Druge države, Jordanija ima ogromno beguncev, več kot 300 tisoč. Pravi, da bo do konca leta se to število potrojilo. In kaj bomo storili? Tu gre za humanitarno vprašanje, gre za ženske otroke, za moške, ki umirajo. Kako dolgo bomo to še prenašali? Ne bomo mogli zadev rešiti zgolj z denarjem in zgrožen sem, ker ne storimo dovolj. In mislim, da humanitarna pomoč ni dovolj. Moramo razmišljati o ljudeh, ki so begunci in ki so zgubljeni, torej ki morajo zapustiti svoje domove. Hvala. Veseli me, da se Evropska unija zadeva, prizadeva za humanitarno pomoč v Siriji in res podpiram delo gospe Džiođive na tem področju, vendar menim, da rešitev krize v Siriji se ne bo rešila zgolj na humanitarni ravni. Mislim, da rešitev. S prstom ste pokazali na poslabšanje situacije v Siriji, da se je humanitarna situacija poslabšala tudi v sosednjih državah, da je torej veliko ljudi sedaj beguncev. V takšnih situacijah Eh, nosijo ženske še posebej veliko breme. To vemo. Zanima me, ali imamo kakšne konkretne ukrepe za to, da bi pomagali ženskam. Hvala. No, you, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobrodošli, komisarka. Hvala lepa za vaš eh, angažma in pa za vaše besede. Tudi sama izgubljam eh, spanec zaradi tega vprašanja. Tudi sama sem bila v Libanonu in ta majhna država je absorbirala eh, skoraj da milijon siricev in to me je presenetilo. Parlament bo podporil vse, kar je potrebno za to, da bi zbrali sredstva, ki naj bi dosegla prave ljudi. Sprejeli bomo tudi resolucijo o stanju beguncev naslednji mesec. Dovolite nekaj točk. Spremeniti moramo način govora. Nekateri džihadisti potujajo v Sirijo. Sedaj smo se osredotočili na njih, ampak mi se moramo sedaj bolj osredotočiti na prehod civilnega prebivalstva med teroriste. Evropska unija mora tudi razumeti, koliko ljudi je bilo razseljenih, vedeti moramo, koliko denarja potrebujemo in koliko to se skupaj stane. Moramo tudi vedeti, kako Evropska unija troši denar in zakaj in kako uh, se Evropska komisija in države članice usklajujejo, da ne bi podvajali dela. Ali delate tudi na tem, da bi eh, arabske države in pa zalivske države iz, tudi izvedle svoje obljube. Kaj ali kaj pričakujete, da bo mandat um, Varnostnega sveta Združenih narodov dosegal? Kako lahko tudi Evropski parlament podpre vas? Kako realistično je to uh, v ja, bližnji prihodnosti, da bomo dobili mandat um, Združenih narodov za pomoč? In zadnjič, kakšna je vloga Združenih narodov za to, da se konflikt ne bi prenesel v Libanon. Omenili ste policijo in pa okrepitev skupnosti in s tem se strinjam, ampak to ni enako kot eh, mednarodna enota, ki bi ohranjala eh, mir tam. Eh, hvala. Zelo sem hvaležna za današnjo razpravo, ki kaže, kako resni so problemi. Začela bom s odgovorom oziroma z razmislekom v zvezi s tem, kar je povedala gospa Žuli. Tukaj gre za usporedne tragedije v humanitarni skupnosti, tudi v službi za humanitarno pomoč Evropske komisije. Se zavedamo, da gre za nemoralno dilemo. Ali bomo imeli vedno več eh, sircev v sosedstvu, ampak za, na kakšne stroške za prebivalstvo bo to šlo? Eh, Ministerski eh, predsednik Centralnoafriške republike, to je država, ki je v krizi že desetletje, pa je posem pozabljena. Tudi tam je pomoč zelo potrebna. Naj posem jasno povem, zavedamo se, tega. In mi poskušamo naša sredstva raztegniti do maksimuma in sicer poskušamo usklajevati eh, delo Evropske unije in pa delo držav članic. K temu se bom še vrnila. Gospa Gomeš je postavila dve kritični vprašanje. Ali bo um, razrahljanje sankcij pomagalo? To je odvisno od tega, kako resno bomo poskušali doseči ta cilj. Zavestno smo se odločili, da ne bomo podprli opozicije, ampak da bomo podprli državljane Sirije, ki so v območjih, kjer potekajo boji. Takoj sem se obrnila na svoj tim in ga prosila naj unese svoje znanje o položaju v, v odbor za sankcije. Kajti vemo, kako težko je vedno bilo, če, osvobodim, če damo denar na razpolago in težko je zagotoviti, da eh, doseže pravi ljudi oziroma doseže pravi cilje. Vem, da bo parlament eh, hotel vedeti več. To, kar lahko povem ta hip, je to, da mi zagotavljamo svoje znanje in poskušamo zagotoviti, da bo ta denar eh, uporabljen za potrebne cilje. Potrebujemo več denarja, več sredstev za položaj, ki se dramatično poslabša, poslabšuje. Eh, Sirici nimajo gnojil, če nimajo gnojil, kmetovalci nimajo gnojil, potem ne bo predelka. Eh, nimajo kemikalij, da bi lahko obdelali pitno vodo, to so proizvajali v Alepo tudi ni uh, zdravil, 90 odstotkov zdravil so lokalno proizvajali. Položaj bo zelo, zelo težek, ampak eh, hvaležna sem, da ste to povdarili. Sedaj pa k orožju. Govorim o času do zdaj. Stvari se lahko v prihodnosti spremenijo. Edina uporaba orožja, ki je služila odvračalno, je bila ta, da smo vzpostavili patriotske rakete Patriot v Turčiji in s tem smo omejili e, nasilje. Ta hip več orožja ni vodilo k temu, da bi se strani, e, da bi se strani, e, sprte strani usedle za pogajalsko mizo. To je vodilo k več nasilja, več ljudi je umrlo, več ljudi je zbežalo nekateri menijo, da bi morali spremeniti enačbo, ampak mi, humanitarci, smo zaskrbljeni, da nismo uložili dovolj energije za to, da bi razbili vozel na političnem področju. Samo politična rešitev lahko ustavi trpljenje Sirijcev. Prav imate. In da lahko rečemo, o kako je težko. Lahko pa rečemo, ne glede na to, kako težko je, moramo zadevo podpreti. Včeraj sem na eh, svetu za zunanje zadeve slišala, kako so številne države članice izrazile mnenje, da je treba ustrajati na politični fronti. Gospod Mičel je vprašal, ali lahko posežemo v Sirijo na ta način, da bi organizirali uh, buffer območja, da bi zagotavljali humanitarno pomoč. Omenili ste tudi, ali obstaja možnost humanitarnih koridorjev. Blizu turške meje. So ljudje, v, na območju, kjer uh, je manj nasilja, ampak to ni rešitev. Ohranjamo takšna območja, takšne cone, ampak izkušnje iz preteklosti povedo, da niso dobra rešitev. Zakaj? Potrebujete nekoga, ki bo območja ščitil ampak mi nimamo nobene sile, ki bi ljudi ščitila tam. In včasih je tako, da se te cone spreobrnajo v enklave, kjer je več boja in manj miru. Včasih se zgodi, da takšne cone miru postanejo območje, kamor prihajajo bojevniki, da se usposabljajo ali pa da si spočijajo. Za takšne cone bi potrebovali sile, ki bi zagotavljali, ohranjali mir. Tega pa nimamo. In zato nismo pripričani, da bi bila to možna rešitev za Sirijo. In znova povdarjam, ne bi uh, zavrnila nobene možnosti, nobene rešitve, ampak moramo vedeti, pod kakšnimi pogoji bi to delovalo. To bi delovalo, če bi imeli uh, mirovniške sile v takšnem obsegu, da bi ti, ta območja lahko zaščitili. Ampak ta hip eh, tega nimamo. Potem, kar se tiče koridorjev. Poglejte si Sirijo, poglejte si zemljevid. Sirija je gromozanska država. Koridori odkot, kam? Kako bi zaščitili takšne koridore? Znova, ne bi rada zavrnila takšne možnosti, ampak ta hip to ni sprejemljiva rešitev. Potem eh, nekaj o komentarju gospe Nejc. Ali s svojo pomočjo dosežemo vse ljudi? Odgovor je ne. Prizadevamo si s pomočjo 6,5 milijonov ljudi potrebuje pomoč, dosegli pa smo 2,5 eh, milijona ljudi v najboljšem primeru. In če danes eh, dosežemo te ljudi s pomočjo, to še ne pomeni, da bo to veljalo tudi za jutri. Kar se tiče celovitih programov, kar priznamo je sledeče. Zlasti za sosedstvo. Ne gre samo za humanitarno pomoč, gre, preko, gre za več kot za to pomoč. Gospod Brok je omenjal tri odstotke. In v sosedstvu je treba mobilizirati vsa sredstva, hkrati pa je treba vključiti oziroma pritegniti tudi druge finančne vire. In sedaj bi se navezala tudi na to, da moramo doseči tudi druge in izvajati pritisk na njih, da bodo pomagali. Moj tim in jaz smo izredno dejavni in poskušamo opozarjati na to. In opozarjamo na to, da smo pozvali uh, za sredstva, uh, na te pozive pa ni bilo odziva. Včeraj sem bila naprimer na uh, srečanju. Uh, sveta za zunanje zadeve. In tudi sami ste prejeli ta dokument. To uh, so zadnji podatki o Siriji in na zadnji strani imate, koliko je kdo dal na voljo v Evropski uniji. To je pozitivna informacija, to je pozitivna spodbuda. Včeraj sem imenovala pet držav, ki so dale več kot 10 milijonov evrov. In takoj sta dva zonanja ministra dajala, tudi mi se pridružujemo, tudi mi bomo dali več na voljo. In prizadevamo se tudi za drugimi. Hvalimo, naprimer, Kuwait. Eh, oni so dali na voljo 300 milijonov. Ko smo bili v Kuwaitu, eh, Rusija ni dala na razpolago ničesar. Kitajska se je zavezala k čisto majčkeni usoti. In uh, o teh stvarih je treba spregovoriti. In pozivam Združene narode, naj bodo bolj proaktivni, naj imenujejo države, ki uh, dajo veliko denarja in tudi tiste, ki ne dajo nič denarja, kajti kriza je res velika. In se te vprašanje, ali se tem denarjem, ki ga damo na razpolago, tudi kaj premaknemo, lahko komisija da na voljo 200 milijonov evrov, ampak kakšen učinek ima to? dejansko pomagamo ljudem, eh, tistim, ki dobijo zdravstveno oskrbo, hrano, zaščito v Siriji ali pa v sosedstvu. Za te ljudi eh, pomeni ta denar rešitev življenja. 50 odstotkov se steka v Sirijo, 50 odstotkov se steka v sosedstvo. Takšna je struktura sredstev. In gospod Gutierrez bo povedal, da smo najbolj zanesljiv partner. Gospod Kozen iz eh, Svetovnega programa za hrama bo to potrdil dejansko rešujemo življenja. 50 odstotkov znotraj Sirije sem omenila in tukaj natančno določimo, 50 gre v območje, ki jih a, nadzira vlada in 50 odstotkov je namenjenih a, območjem, kjer mm, vladajo uporniki. Če dobimo možnost, a, da pripeljemo pomoč preko turške meje, potem to počnemo. Ampak očitno je sledeče ne glede na to, kaj storimo, je prepad vedno globlji. In sedaj se vračamo k vprašanju, ki ste ga omenili številni. Rešitev te krize je lahko politična rešitev. In ni pravično do humanitarnih delavcev, ki tvegajo svoje življenje, da eh, jim rečete, obvladajte to krizo, kar se le da dobro. Ampak to ni naša naloga. Naša naloga je, da zagotovimo kar se da veliko opreme, da rešimo življenje. Da potem pa um, ponovni sprejem. Gospa Sargentini, naše države članice so na posamečni bazi se zavezale k temu, da bodo zaščitile 50 tisoč sirice oziroma jih sprejele. Imeli smo primere ko je hitri poziv k ponovnemu sprejemu poslabšal položaj. Pomislite na, taj, eh, na Tajsko in pa na eh, begunce iz Mjanmara. Tam je šlo za 60 tisoč. 160 tisoč so jih sprejeli nazaj. Razumem, če a, nekdo reče, da je težko dati pobude za to, da se ljudje vračajo, kajti potem je to težko zagotoviti. Potrebujemo več kolektivnega načrtovanja, strinjam se z vami. Sedaj pa še k palestinskim beguncem. 500 tisoč v Siriji. Danes jih 400 tisoč potrebuje pomoč. 5 tisoč, 6 tisoč jih je pobegnilo v Libanon, kjer so zelo hudi pogoji. Storili smo, kar je bilo mogoče. Ja, Izredno smo eh, jih podprli. Sedaj pa hrščanom. Ogrožene so vse manjšine, ne samo krščanska manjšina. In eh, grozno je bilo to, da so ugrabili oba škofa. Sodelujemo sa partnerji, kajti radi bi, da se osredotočamo na najbolj ogrožene, vključno za ženskami, otroki, starejšimi in seveda eh, manjšinami. Rada bi vam podala še več informacij o eh, tem, kako se nevarnost širi, kako bi bilo lahko vedno več ljudi ogroženih, ampak žal nimam časa. In naj povdarim še nekaj. Avstrija je dala zelo dobro pobudo za znotraj verski dialog v Siriji in mislim, da moramo razmisliti o tem, kako bi omogočili več podpore za tiste, ki so najbolj ogroženi. Sedaj pa še nekaj besed o ženskah. O, pri naši humanitarni pomoči eh, poudarjamo tudi ženska vprašanja. Poudarjamo ogrožene ženske in pa razmišljamo o tem, kako bi jim lahko najbolje pomagali. V sirski krizi doživljamo to, da so se posilstva zelo razširila in zato smo opredelili, da je zaščita žensk prioriteta, kajti to je seveda tudi veliko tveganje za še več boguncev. Sedaj pa mandat Združenih narodov. Resolucija Združenih narodov o humanitarni podlagi je sedaj bolj verjetna kot pred, ne, pred kakšnim mesecem. Kajti vsi so spoznali, kako uh, velika je ta kriza. Ampak ta, to okno se bo znova zaprlo, če ne bomo res pritisnili. Ta hip mora biti to naš poglavitni cilj. In sedaj bom zaključila. Koliko evropejcev je umrlo? Da smo, imeli, da smo potem dobili vojno pravo in pa mednarodno humanitarno pravo. Ali bomo mi, evropejci, dovolili, da eh, bodo eh, ti zakoni izpohteli? Ne. Hvala lepa, gospa komisarka. Vidim, da ste močno zaploskali in to se ne zgodi prav pogosto, kadar eh, je z nami kak komisar videti, je, da vas zelo podpiramo. In sedaj bi vam predlagal sledeče. Skupaj s eh, kolegico Žuli iz Deve in pa s kolegi iz eh, Budžeja bomo napisali pismo in ga poslali komisiji in svetu in eh, v katerem bomo izrazili, da bi radi okrepili finančno pomoč beguncev. Če nimate nič proti, potem bi začeli se to pobudo. Najlepša hvala. Sorry.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 Ladies and gentlemen, may we invite you to sit down? Gospodje, prosim, sedite, prihaja predsednik Schulz.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 die internationale? Frau Schulz. But we have ja not done the äh,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 ponosen sem, da imamo skupno sejo z odborom za razvoj in pododborom za eh, človekove in z pododborom za človekove pravice ter nadzočnosti predsednika Evropskega parlamenta Martina Šulca, ki ga prav tako zelo prisrčno pozdravljam med nami. Predolgo je trajalo, da smo dobili priložnost, da podelimo to nagrado prejemnicam. upam pa, da je to jasen znak eh, našega prizadevanja za človekove pravice povsod eh, po svetu. Hkrati pa to kaže tudi v boju proti diktaturi v državi, v kateri živite. Zahvaljujem se za to, da ste danes z nami in uh, sicer uh, skupaj z kolegico uh, Julie in s kolegom Čipom predlagam, da si ogledamo kratek video podelitve nagrade leta 2005, takrat nažalost, če niste mogli biti z nami. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí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 no se encuentran hoy, desgraciadamente, con nosotros. Nosotras no recogeremos el premio hoy. Das Wort hat der Präsident des Europäischen Parlaments. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Drage kolegice in kolegi, spoštovane dame in gospodje, V veliko veselje mi je, da lahko danes pozdravimo gostje iz Kube. Dame v belem eh, so prejemnice nagrade za, eh, Saharova za leto 2005 in spoštovane dame v imenu vseh, eh, ki so danes tukaj navzoči in v imenu vseh tistih, ki jih danes tukaj ni, vas prisrčno pozdravljam. Danes je prav poseben dan, dan, ko ste lahko z nami in eh, to je pomemben trenutek tudi za poslance tega parlamenta. Nagrada Saharova za leto 2005 Eh, je eh, bila podeljena tudi novinarjem brez meja in gospodu Ibrahimu in eh, tudi ti so danes z nami. Veseli me, da je temu tako. Tudi vam prisrčno dobrodošlica. Iz razlogov, ki so bili izven našega, pa tudi vašega nadzora, vam eh, nagrade nismo mogli podeliti leta 2005. Evropski parlament ceni prizadevanje dam v belem za svobodo na Kubi. Podpiramo eh, vaše zauzemanje za demokratične vrednote. Izbrali ste si dame v belem, eh, zato da bi eh, izrazili eh, svobodo. In že s tem, ko niste mogli biti z nami, da bi prejele nagrado Saharova leta 2005, se je izkazalo, da je da eh, Kuba ne spoštuje človekovih pravic, kajti temeljna pravica je, da lahko svobodno potuješ iz in v državo. Kot eh, pogumne ženske, in s tem se obračam neposredno na štiri dame, ki ste danes z nami, kot eh, pogumne in ustrajne ženske ste prišle daleč pot z Kube v Bruselj je trajala dlje kot sedem let. Zelo me veseli, da vas lahko danes pozdravim tukaj med nami. Kaj ti teh sedem let kaže, da nobena diktatura na svetu ne more zajeziti demokracije za zmeraj. In zato je lepo, da ste danes z nami. Vem, da se nahajate v težavnem položaju. In eh, to, kar bom sedaj povedal, uh, vam zagotovo ne bo eh, lahko sprejeti. Laura Ines Polan Toledo je umrla leta 2011. Ona naj bi bila ena izmed prejemnic uh, nagrade Saharova ni se vam mogla pridružiti danes in zato je še prav posebej pomembno, da je Laura danes eh, z nami v duhu. In rad bi povedal, da te ženske ne bomo nikoli pozabili. Draga Berta, pred desetimi leti pred desetimi leti, leti dragi, draga eh, Berta, ko je vaš mož in uh, Laurin mož uh, bil, uh, ko sta bila uh, priprta, sta se obe odločili, da bosta mirno protestirali proti temu prijetju. Spontano so se vama pridružile številne žene, matere in hčirke aktivistov vsako nedeljo eh, protestirate na ulicah Havane in zahtevate izpustitev vseh političnih zapornikov. To počnete še danes. Od tega dne vaše mirno prizadevanje predstavlja simbol kubanskega upora zoper kubansko vlado. Predstavlja zauzemanje za dostojanstvo in za svobodo. Vaše prizadevanje podpirajo številni znani in neznani kobanci iz vaše države in izven meja eh, vaše države. Ne tukaj omenim eh, tudi prejemnika eh, nagrade Saharova iz leta 2010, Gülerma Farinjasa. in pa Osvalda Joseja Paja Sardinjasa, ki je prijel nagrado leta 2002. Tudi po smrti Osvalda pa je upam, da eh, bo predstavljal navdih eh, za druge, eh, da bodo sledili njegovemu vzgledu. Spoštovane kolegice in kolegi, kot Evropski parlament eh, ugotavljamo, da je Raul Castro izvedel več eh, reform eh, za okrepitev zasebnega sektorja, za odpiranje trga, za okrepitev gospodarstva, ampak kljub vsem reformam. In pa kljub vsem izboljšavam, ki so se zgodile zaradi teh reform, Kuba ostaja država, v kateri prihaja do zatiranja politične opozicije. Morda je prišlo do gospodarskih reform, ampak političnih reform žal ni. Zato naj navedem nekaj številk. 2012 je odbor za človekove pravice in nacionalno spravo na Kubi zabeležil 6602 primera kratkoročnega samovolnega prijetja. To je 50, 15 odstotkov več kot leta 2011. Leta 2013 je bilo že več kot 1200 prijeti. Zato je moje osebno stališče in stališče večine poslancev Evropskega parlamenta jasno če. Je kubanska vlada mnenja, da lahko tako nastopa, da lahko tako politično verodostojno nastopa, če je mnenja, da uživa popolno podporo naroda, če dejansko verjame v to, kar pravi, da celotna Kuba stoji za svojim vodstvom, potem eh, takšnih številk ne bi bilo, potem ne bi bilo potrebe po zatiranju, po eh, zapiranju predstavnikov opozicije. Če se nekdo ne boji demokratičnega režima, eh, potem ni potrebe po zatiranju naroda. Če pa se nekdo naroda boji, potem ima tudi razlog za to. In uh, tisti, ki se svojega naroda bojijo, uh, ne bodo vedno na oblasti, kajti uh, to je boj, v katerem ne moreš zmagati. Svoboda gibanja je človekova pravica povsod po svetu in nihče ne more preprečiti, da bi se državljani borili za to pravico in na koncu zmagali. Evropski parlament. Kot parlament Evropske unije ima odnose z kubansko nacionalno skupščino v okviru eh, skupščine eh, EULAT. Hkrati pa smo tudi v rednem stiku z opozicijo. In okrepitev te opozicije je danes možna v simboličnem pogledu. Našli ste način, da Našle ste način, da poveste svoje mnenje v zelo težavnih okoliščinah. Veselimo se že dneva, ko bodo lahko vsi kobanci povedali svoje mnenje, ne da bi se bali zatiranja. Upam, da bo eh, ta pravica na voljo k malo vsem eh, prebivalcem Kube. Dame in gospodje, trdno sem prepričan, eh, da bo ta dan k malu prišel. Spoštovane dame in gospodje, spoštovane dame v, v belem, na, k, na poti k demokraciji eh, stopate eh, po eh, poti polni ovir. Danes ste prišle v Brusel in eh, z veseljem bomo eh, za vami nadaljevali to pot. V veliko veselje mi je, da vam lahko sedaj, eh, sicer z zamudo, ampak eh, resnično predamo nagrado Saharova za leto 2005.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 Un saludo para el presidente del parlamento. Hvala, pozdravljamo Evropski parlament, pozdravljamo poslanke in poslance in vse, ki ste tu. Nimam besed, zato prosim za minuto tišine, da se bomo spomnili na Lauro Pojan Toledo, ki je tudi dobila to nagrado, pa tudi na druge borce, ki so se borili za de demokracijo umrli so svobodo in za demokracijo. Prosim, minuta tišine za njih. Gospe in gospodje, tu sem v imenu dam v belem in najprej bi rada povedala, ta nagrado bi morala prejeti tudi Laura Polan Toledo, ki ni z nami. Ona je tista, ki nas je prva spodbudila. Ona je tista, ki nas je pripeljala sem. In ona je tista, katere uh, glas sedaj mi povzemo in njeno, njen prispevek, ki bi ga imela, če bi bila tu, bo sedaj povedala uh, kolegica Mauri Pojan. Dobar dan vsem prisotnim. Velika čast je za nas, da smo tu pred vami danes, da smo dobili to nagrado, ki, je, ki se navdihuje iz Andreja Saharo. To je navdih za naš boj, naš miren boj in to nagrado sprejemamo v imenu vseh žensk, ki so del Dam v Belem. In brez njih ne bi mogli priti sam. To je bila dolga pot vendar nikoli nismo izgubile vere v to, da bomo nekega dne vendarle prišle sem, da se bomo lahko zahvalili za vašo podporo in da vam bomo lahko povedali svoje zgodbe. Smo matere, žene, hčerke eh, številnih kobancev, ki so eh, v zaporih in ki se jim krši pravice, da bi živeli kot ljudje. Smo aktivistke, borimo se za človekove pravice ki, ki se jih krši. Mi se borimo za boljšo prihodnost naše države, kot je tista, ki nam je predlaga naša vlada. Kot bi dejala naša mati Laura Polanto Ledo, ona je mučenica, smo številne, smo meren glas, borimo se za človekove pravice in eh, zavedno bomo zavezane temu cilju. Brcali so nas, žalili in veliko krat so nas poniževali, vendar naše dostojanstvo je veliko večje kot tisto sovraštvo, s katerim nas dušijo. In ne bomo sprejeli vloge žrtve, kajti menimo, da imamo moč. In mislim, da moramo poštevati, ker je dejal Gandhi, Mahatma Gandhi, pomembna je moč resnice. Želimo si pomladi v naši domovini. Naša uniforma je bele barve, ker je to simbol čistosti, miru in pravice. In vedno več nas je. Naš boj je nenasilen. Naše prepričanje je, da bomo zmagali. Veliko je še treba storiti, da bi dosegle svoj cilj. Gre za to, da bi imeli Kubo na kateri bi veljali, veljala načela demokracije in tolerance. In za naš je eh, zgled Evropska unija in zato je zelo pomembno, da smo danes tu, prinaša, prinašamo sabo glasko žensk in mošk vseh ras in političnih mnen ali drugih prepričanj. V naši domovini se ljudi zapira na nasilen način zato, ker razmišlja ali deluje drugače, kot to želi vlada. Smo pa nevšljiv del našega naroda in hvala solidarnost, za, za solidarnost. Mi pa se bomo prizadevali za to, da vaša podpora ne bo šla v nič. Sedaj živimo v zelo posebnem trenutku zgodovine in eh, pomembna je podpora Evrope za interese Kube. To je pomembno za našo usodo in zaupamo v vas in računamo na vas. Hvala, hvala za vašo podporo. Kuba bo svobodna in bo demokratična. Laura Pojan Toledo, tebi namenimo to nagrado. Svobodo za kubanski narod. Hvala vsem. Senjora Soler, senjora Polan, herzlichen Dank. Gospa Soler, gospa Polan, najlepša hvala za ta prispevek, ki uživa močno podporo. Hvala lepa za vaše delo. Preden dam besedo eh, predsednici odbora za razvoj. Eh, oziroma zdaj bom predal besedo predsednici odbora za razvoj, gospe Žuli. Hvala, dragi kolega Brok. Drage gospe Berta Los Angeles Soles Fernandez, gospa Belkis, Cantelo Ramirez in hči Laure Irene Polantoledo in uh, hvala gospe spremljavki uh, eh, Elena Komparka, ki vas spremlja. Zame je res čast, da kot predsednica odbora za razvoj lahko spregovorim po tem govoru, ki smo ga slišali, ki je bil ganljiv. In menim, da izbira, ki so jo storili moji kolegi, da so se ločili eh, nameniti leta 2005 nagrado Saharova tem gospem, je bila zelo dobra izbira. Uh, vi, vi res utelešate svobodo duha, svobodo misli in vaše delovanje, vaše pacifično delovanje vsako nedeljo, vaše pozitivno udestovanje znotraj kubanske družbe je nekaj, kar nosi mer za uh, vašo prihodnost. In to je zelo uh, dober odziv na situacijo, v kateri kubansko ljudstvo živi že 60 let. Vi ste upanje Kube, vi utelešate upanje Kube in po zaslugi žensk kot ste ve in moških kot so vaši ljubljeni, vaši možje, vaši uh, sinovi, da lahko verjamemo v prihodnost Kube. Uh, Eh, vemo, da se ta režim bliža koncu in da svoboda in demokracija sta pred vami. Hvala vam. Hvala za to, kar počnete, za vse, za celoten svet, z vašo mirno ustrajnostjo in res eh, čestitke za to nagrado in hvala, da ste eh, prišle po tako dolgem času. Hvala. herr cip sie haben das wort für den unterausschuss menschenrechte. Gospod Čip, eh, besedo vam dajem v imenu pododbora za človekove pravice. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Ponevaš, eh, torej, to je zelo genljiv trenutek, kajti ko vidimo dame v belem, ki so dobile svojo nagrado, osem let potem, ko jim je bila dodeljena. Torej, to je nagrada, ki so si jo tako zelo zas zaslužile, ki je Evropski parlament želel jim podeliti. To je res ganljivo. Številni španski poslanci, eh, poslanci iz vzhodne in srednje Evrope, ki so to želeli, številni polski poslanci, kot sem jaz, so menili, da si vi zaslužite to nagrado. V imenu pododbora za človekove pravice se vam zahvaljujem za vaše delo, za to, kar ste storile za človeško dostojanstvo, svojo tišino. In s pomočjo bele barve ste uspele zlomiti režim. rešili ste dostojanstvo tistih, ki se borijo za človekove pravice in demokracijo na Kubi. Čestitke za to, kar ste storili za kubansko ljudstvo. Tudi ob takšnih priložnostih se moramo zavedati, da so prejemniki nagrade Saharova ki niso mogli dobiti svoje nagrade osebno, torej več je takih prejemnikov, tega ne smemo pozabiti. Recimo Germo Farinjas, eden treh kubanskih prejemnikov te nagrade. Leta 2011 gospod Razan Zjante iz Sirije. Tudi on ni prejel svoje nagrade. Deset let kasneje imamo končno pozitiven rezultat. Po eh, izbruhu kubanske črne pomladi. No, veliko je treba še postoriti za vas, za kubansko ljudstvo in upamo, da bo Germo Farinjas in tudi sirski prejemnik nagrade, lahko k malu pripotovala v Bruselj in prejela nagrado, ki si jo tako zaslužita. In stoli bomo vse zato, da jim bomo izrekli tako toplo dobrodošljico, kot smo izrekli vam. Nun kommt äh, Madame Boskurt vor zwei Minuten. Bo skoraj dve minuti. Much, Hvala, gospod predsednik, drage dame v belem, dragi kolegi. Dame v belem, končno ste tu. Osem let je trajalo, vendar sedaj ste tu v imenu delegacije za odnose z Srednjo Ameriko. Naj vam povem, da me izrekam dobrodošlico, res mi, res mi je čas, da ste tu. Veseli me, da ste končno tu, da ste končno lahko obiskali Evropski parlament in da ste dobili nagrado Saharova, ki smo vam jo podarili že leta 2005. Vaš pogumen in miroljuben način boja za človekove pravice, svobode in demokracije je zgled in navdih za marsikoga. Vsako leto, vsak teden, vsako nedeljo se sprehajate po havanskih ulicah in zahtevate izpustitev političnih zapornikov. Danes ste prišli sem v Evropski parlament in mi, mi hodimo z vami po vaši poti. Kuba je geografsko otok, vendar ni otok, ko gre za razvoj dogodkov na svetovni ravni. Mi pozdravljam pozitivne korake, ki jih je sprejela vaša vlada, recimo to, da se da več nimajo eh, zahtev za vizume, ko kubanci potujejo v tujino, vendar je pa to tudi priložnost za druge vide, kaj se dogaja na Kubi. Torej, uh, sedaj obstaja tudi določeni, razvo, določ, obstaja določen uh, razvoj glede bilateralnih sporozumov z EU. Upamo, da bomo priča še številnim pozitivnim korakom, tako da bomo dejansko priča razvoju popolne demokracije na Kubi. Drage dame, v Belem lahko računate na našo podporo in še zlasti na podporo delegacije, ki jo predsedujem. Hvala. Herzlichen Dank. Nun die Koordinatoren für zwei Minuten. Das Wort hat Herr Salafranca. Sedaj pa koordinatorji za dve minuti. Najprej gospod Salafranca v imenu ELS. No Hvala. Kot je dejal predsednik Evropskega parlamenta leta 2003, je bil velik val eh, zaprtja mir, miroljubnih aktivistov in neodvisnih neovinarjev, kot je bil recimo Raul Rivera, ki so ga obsodili na 20 let, potem fotograf Omar Rodriguez in Rojando Arojo, ki so ga obsodili na 27 let in naš parlament je to obsodil in je predlagal, da bi bile dame v belem prejemnice te nagrade. Ravno zato, kot je dejala oseba, ki daje ime tej nagradi za to, da damo glas eh, tistim, katerih glas se ne sliši. Gospod predsednik, eh, v življenju ni pričevanj, ne obstajajo eh, ljudje, ki dajo pričevanja. Tako je tudi zgledi. Ljudje so tisti, ki dajo zgled. Govorimo z, z ženskami, ki so jih poniževali, ki so jih brcali, ki so si prizadevali za to, da bi rešile svoje najbližje. In danes, osem let kasneje, potem, ko smo jim uh, podelili nagrado, spremamo vse te ženske, ki so se borile za dostojanstvo svojih najbližnjih in veselina, da smo lahko slišali besede Laure Polan preko njene hčerke. In ves, upam, da bomo lahko res nekega dne, uh, dne tudi druge uh, prejemnike nekaj sprejeli. De, Osvaldo Pajan je dejal, da nekateri sicer uporabljajo nasilje, vendar ne bodo utišali tistih, ki se borijo za svobodo. In naj vam še enkrat zagotovim, gospe, v belem, da v svojem boju za svobodo in demokracijo niste same. frau gomes für die sozial Gospa Gomes v imenu socialistov in demokratov. Drage, drage dame v belem, hvala, da ste končno z nami. To nagrado vam res dajemo in to nam je v čast, kaj ti ve se borite za svobodo, za pravice svojega ljudstva, naša skupina, skupina socialistov in demokratov, je tista, ki se je dosledno upirala proti embargo proti Kubi. Zakaj? Kaj ti vidimo, da se to uporablja za, kot orožje proti kubanskemu ljudstvu? To tako zlorablja režim in torej ne pomaga svobodi No, ameriška vlada je to sedaj dojela in je olajšala ta režim in s tem so se izboljšale izmenjave. In to je nekaj, kar tudi podpira tiste, ki se borijo za svobodo, tako kot to počnete ve in vaše družine. Miroljubno, ustrajno in z močjo prepričanja. En, jaz sem. Um, tudi ena od številnih poslank, ki smo doživeli diktaturo in zato cenimo boj za svobodo in zato pravim, da mi, socialisti in demokrati, smo z vami. In še naprej bomo delali na tem, da bi dosegli konec diktature, tako da boste dejansko kubanci lahko uživali svobodo. Kubanci so pripravljeni na demokracijo, Pripravljeni so na svobodo, tako kot vse druge države na svetu. Hvala za vaš boj in še naprej vam bomo pomagali in upam, da bomo res dosegli svobodno Kubo. Gospa Nejc v imenu liberalcev. Uh, dame v belem gospod predsednik eh, gospod predsedujoči v imenu skupine alde naj povem da smo zelo veseli da vam lahko izrečemo dobrodošlico po tako dolgem času potem ko smo vam podelili nagrado saharova končno smo dosegli to da ste lahko uh, prejele to nagrado in pozdravljamo vaše miroljubne proteste, ki jih izvajate v težavnih v okoliščinah. Na ta način ste opozorili na težave disidentov in tistih, ki kritizirajo pomankanje politične svobode na Kubi. Danes izrekamo tudi čast uh, v spomin eh, Lauri Polan Toledo, ki je bila ustanoviteljica Dam v Belem, ki pa je pokojna. Politični eh, zaporniki, za katere ste se borili, so bili izpuščeni, vendar žal od leta 2005 naprej na področju političnih pravic in svoboščin se je nekaj dosti spremenilo na Kubi. Situacija glede človekovih pravic se je nekoliko izboljšala, vendar ne dovolj. In zato so vaši, se vaši protesti nadaljujejo in vedno več žensk se vam pridružuje in to dokazuje, da vaše miroljubno sporočilo je še vedno tako relevantno, kot je bilo leta 2005 glede na podatke Human Rights Watcha, je Kuba ena redke držav v Latinski Ameriki, ki še naprej duši kakršnokoli obliko političnih protestov. In obžalovanja vredno je, da številni zaporniki, politični zaporniki, ki so bili prijeti pod režimom Fidela Castra, so še naprej v zaporu. Predsednik Raul Castro uporablja represivne eh, zakone in zato, da uh, zapira ljudi, ki se borijo za politično svobodo. Edina luč na koncu tega tunela je to, da je predsednik nekoliko olajšal omejitve za potovanje kubanskih državljanov, kar vam je tudi omogočilo, da ste prišli sem in da ste lahko prejeli nagrado, ki ste si jo absolutno zaslužile in za katero vam čestitamo iz nas, iz, iz nas srca. Thank you. Hvala. Gospod Tenok za skupino ECR, izvolite. Hvala, gospod eh, predsednik, hvala, gospod predsedujoči, gos, dame v belem. V imenu svoje skupine skupine Európskych konzervatívcov in reformistov vam želim čestitati. Vesel sem, da ste po osmih lahko prišli sem. Torej, res mislim, da ste lahko prejeli nagrado iz leta 2005. Torej, veste tiste, ki vam ta nagrada res pripada. Kuba, žal, obstaja brutalna komunistična diktatura. Situacija se je nekoliko izboljšala glede na situacijo pred desetimi leti, vendar kljub obljubam Raula Castra in kljub e, ekonomskim reformam ni prišlo do političnih reform, niti do spoštovanja temeljnih človekovih pravic. Kubo ostaja edina država Latinske Amerike, ki zaduši kakršnokoliko kritiko uh, režima tako pravi podatki Human Rights Watcha in zdi se, da gre verjetno najbolj uh, zaprtih režimov, kar zadeva to vrstne uh, uh, ukrepe. Poleg tega ni svobode medijev. Januar je bilo 90 zapornikov v priporu, to je več kot marca 2012. 126 zapornikov je bilo spoščenih leti 2011 in 2012, vendar to predvsem zaradi pritisko španske vlade in katoliške cerkve. Večina teh zapornikov je bila prisiljenih oditi v izgnanstvo. No, je pa Kuba članica sveta za človekove pravice pri OZN, kar se mi zdi nekoliko nenavadno sem koordinator za človeške pravice pri ECR in zato pozdravljam vaš boj za svobodo demokracijo v vaši državi. Res ste uh, izjemno pomembne in naj po špansko povem, da si želim eh, demokratično uh, Kubo in naj povem, da Kastrov uh, režim ne bo trajal več, na poleg tega pa tudi želim izreči čast v spomin gospe Lore Polan Toledo. Herr Bilder. Gospod Bilder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte dames in het wit. Het verheugt ook mijn politieke groep. Hvala. Gospod predsednik, gospod predsedujoči, gospe v belem, moja skupina. EFD je zelo vesela, da ste tu, mi se borimo za svobodo in demokracijo in res smo veseli, da ste tu z nami. Vi se tudi borite za svobodo in demokracijo, vendar na Kubi. V povsem drugačnih okoliščinah, torej. Okoliščina, ki si je težko predstavljamo. Torej, dovolj je besed um, mislim, da smo lahko zelo veseli, da smo vam končno lahko predali nagrado Saharova. Podpiramo vas in vse druge, ki se zauzemajo za svobodo. Uh, neodvisno delovanje na Kubi je še vedno prepovedano in vemo, da prihaja do poljubnih prijeti, da je torej to nekaj posebno običajnega na Kubi. In torej naj povem, da so me presenetila učena prečevanja uh, eh, vaše predstavnic in zapisali ste, da lahko dejansko politični priski uničijo vse vaše socialno življenje, vaše osebno življenje in tako naprej. Torej, dokler obstaja režim takšen, kot je in ga tudi podpira Evropa, je situacija uh, takšna, kot je, vendar ve se brite za drugo situacijo in lahko računate na našo podporo. Gospe in gospodje, gospod predsednik tu smo danes dame v belem. Ne gre zgolj za dobro voljo kubanske vlade. Ne, mi smo znak sprememb. Spremembe so kozmetične. Vendar prihaja do političnega pritiska na mednarodni ravni. Polne smo vere in upanja, da nekega dne. Tu smo sedaj po osmih letih, torej upanje obstaja, dobile smo nagrado Andreja Saharova. Poslanke in poslanci ste nam podelili to nagrado. Vedite, vedite, gospod predsednik, da dame v belem vas ne bomo razočarale. Naš boj se bo nadaljeval. Naš boj je odkrit boj. To je boj, ki ga izvaja miroljubno, ker smo ženske, ki imamo radi svoje družine smo ženske, ki imamo rade življenje, vendar pa smo tudi ženske, ki smo se veliko naučile, kako ljubiti svojo domovino in naš boj se nadaljuje. Hvala za to, da nam zaupate. Boj se nadaljuje in potrebujemo novo Kubo, kjer se spoštuje človekove pravice. Potrebujemo Kubo, kjer obstajajo državljanske pravice. In to je to, kar si želimo. Hvala. Spoštovane dame v belem, še enkrat bi vam rad čestitev za to nagrado in se vam zahvalil za delo, ki ga upravljate. Pod vodstvom Laure Poljan ste od črne pomladi 2003 izkazali velik pogum. Podobne besede smo našli eh, v boju za svobodo eh, in za demokracijo. Vendar pa nas te besede nič ne stanejo, vi za nje jamčite z svojim življenjem. Izkazali ste več poguma, kot smo ga mi kdajkoli morali izkazati. Zato uh, ste tako izjemen vzgled za nas vse. Ste vzgled, da ne smemo zmeraj upoštevati le gospodarskih interesov, eh, ampak da moramo dati prednost človekovim eh, pravicam na Kubi so se pričele reforme tudi eh, zaradi slabega gospodarskega položaja. Prišlo je do odpiranja v gospodarskem pogledu, vendar pa nas je evropska zgodovina naučila, da lahko pravo blaginjo dosežemo le v pomezavi z načelom pravne države, eh, z človekovimi pravicami in z demokracijo vi se boste še naprej eh, borile za ta načela, mi pa vas bomo pri tem še naprej podpirali. Predsednik Šulc eh, je navedel številke, eh, ki jih nisem poznal glede aretacij v preteklem letu in v letošnjem letu. To kaže, da na področju svobode ni bilo doseženega pravega napredka. Moja država je bila dvakrat v totalitarnem režimu in kar je pomembno je, da nimamo enostrankarskega sistema, kajti enostrankarski sistem eh, zmeraj pomeni okrnitev svobode. Ljudje morajo imeti izbiro, politiki morajo biti v konkurenčnem boju, to je v interesu vseh in to upam, da se bo zgodilo v vaši državi in v celotni Južni Ameriki upam, da boste dosegli eh, te eh, cilje in eh, pri tem ni pomembno, ali gre za to, da izkoreninimo leve ali pa desne diktature. Za me je to prav poseben dan. Že leta 2005 sem bil predsednik odbora za zunanje zadeve. In kljub eh, povabilom na Kubo, ki sem jih večkrat eh, prejel, eh, uh, tja nisem hotel odpotovati, dokler vam osebno ne izročim nagrade. To mi je danes uspelo in zdaj lahko grem na Kubo. Najlepša hvala in vse najboljše. Hvala,